Colleghi, per favore, prendete posto. Colleghi, le poprosim, da se posedete. Ne moremo namreč čakati, da pridejo čisto vsi. Kajti dr. Serč Bramerc je bil točen. In poleg tega vemo, da je pred nami zelo intenziven popoldan, zato vas lepo prosim, da zasedete svoje mesta, da bomo lahko takoj začeli z našim srečanjem i pochi che... S tistimi che pač so prisotni, s tistimi redkimi, ki so prisotni. Veliko veselje mi je, da lahko v naši sredini pozdravim dr. Serža Bramerca, to je živca Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanje Jugoslavijo. Vaš obisk, dr. Bramerc, potrjuje naš vsega, interes, interes parlamenta, seveda še zlasti našega odbora za zunanje zadeve, glede razvoja dogodkov na Balkanu. Če sem še bolj konkreten, še zlasti nas zanima, kakšen je bil napredek dosežen v zvezi s sodelovanjem med Mednarodnim kazenskim sodiščem ter tremi državami Srbijo, Hrvaško in Bosno in Hercegovino. V imenu vseh kolegov bi rad ponovno potrdil, kako odločna je naša podpora delovanju sodišča. Brez pravice ni možna sprava med različnimi narodi in narodnostmi, ki so preživeli to tragično in krvavo vojno, za katero vsi vemo. Brez sprave, ki je, vemo, premisa za nadaljni razvoj dogodkov, pa tudi ne bo mogoče nadaljevati postopka pristopanja k Evropski uniji. Naša skupnost je skupnost različnih interesov, pa tudi skupnih vrednot. Zato je nujno, da se vsakršen pristop k naši skupnosti dogodi na tej podlagi. Seveda, seveda vemo, da je sodelovanje s sodiščem pravzaprav predpogoj za nadaljni razvoj pogajanj med temi državami in Evropsko unijo. To je bilo že tudi večkrat povedano v različnih okoliščinah, ko je ta parlament imel možnost govoriti o tej temi. Gospod javni tožilec, 3. decembra ste pred Varnostnim svetom Združenih narodov predstavili svoje poročilo glede sodelovanja držav z vašim uradom. V svojem poročilu ste omenili, da je prišlo do nenehnega in precejšnega sodelovanja z Srbijo. Sodelovanje naj bi bilo polno. Prišlo je tudi do aritacije Radovana Karičiča, kar je mednarodna javnost pozdravila kot zelo pomemben moment tega sodelovanja. Na prostem sta še dve osebi, Koran Hadžič in Radko Mladič. Prijetje teh dveh oseb, ki sta še na begu, predstavlja za Srbijo absolutno prioriteto. Zbrali smo tudi izjave predstavnikov srpske vlade in tudi vi ste izrazili, kolikor vem, eh, vaše zadovoljstvo zaradi sodelovanja Srbije. Veliko bolj strogi pa ste bili, kar zadeva Hrvaško. Kar zadeva Hrvaško, je bilo rečeno, da to sodelovanje ni bilo na pričakovanje ravni. Poleg tega pa je ta publiciteta, če tako rečem, vašim izjavam imela tudi pozitivne učinke in sicer prišlo je do gibanja zlasti oziroma do premikov zlasti na vladni ravni. Tako da očitno so te vaše izjave bile ustrezno ovrednotene. poziv, ki ste ga izrekli na sedežu Združenih narodov, je torej očitno imel pozitiven učinek, kar pa zadeva Bosno in Hercegovino. Tudi tu se zdi, da sodelovanje ni zadovoljivo, zlasti kar zadeva sodelovanje. Tu gre omeniti predvsem tveganja, s katerimi so se soočale priče, ki so hotele dati svoj prispevek temu, da se doseže pravičnost. temu pa je treba dodati še to, da je treba zagotoviti, da bodo te države lahko tudi neposredno sodile vojnim zločincem. To je bilo ustrezno zapisano tudi v poročilu, ki ga je pripravila kolegica Nejc. Evropski parlament pozdravlja to strategijo in poudarja, kako pomembno je, da sodišče lahko zaključi svoj mandat z obsodbo še zadnjih zločincev, ki so še na svobodi. S temi uvodnimi ugotovitvami dajem besedo takoj vam, gospod javni tožilec, ki vam bomo prisluhnili z velikim interesom. Hvala lepa, gospod predsednik, dame in gospodje. Najlepša hvala, da ste me povabili na ta sestanek. Rad bi podal kratek uvod v zvezi s tem, kje smo pri našem delu danes. Zavedam pa se, da bo verjetno za vas bolj zanimivo, ko bom odgovarjal na vaša vprašanja. Zelo pomembno za nas je, da vedno znova podarjamo, kako pomembno je, da mednarodna skupnost in še zlasti ustanove Evropske unije, kako pomembno je, da vsi ti dajajo podporo delu našega sodišča. Kot veste, imamo zelo intenzivno sodelovanje tudi s komisijo in danes sem zelo zadovoljen, da sem lahko tudi tukaj na parlamentu. V imenu sodišča bi se vam rad zahvalil tudi za resolucijo, ki ste jo sprejeli marca in ki je poslala zelo močen signal podpore v tem zadnjem obdobju njegovega delovanja. Hvaležni smo za podporo v preteklosti, ampak kot rečeno, to podporo bomo potrebovali tudi v prihodnje, kajti v končni fazi ne dvomim, da ne bi imeli enakega cilja in sicer, da se pred roko pravice, pred sodnike pripelje tiste, ki so povzročili te zločine, pa tudi, da pomagamo pravosodju v teh državah za to, da bodo potem, ko bo sodišče zaprlo svoja vrata, da bodo te države lahko same nadaljevale z postopki, ki smo jih prenesli na nje ali pa ki so jih same sprožile. Kot veste, je bilo sodišče ustanovljeno pred 16 leti in za moje predhodnike je bilo zelo težko obravnavati primere, ki so jih imeli pred seboj. Veliko je bilo organizacijskih in logističnih problemov. In ena težav je bilo tudi prijetje ubežnikov. Ker, kot veste, režimi v državah, kjer so se nahajali, niso bili ravno najbolj nadušeni nad prijetjem. Vendar pa je od tedaj prišlo do pomembnega razvoja in danes lahko rečemo, da se je situacija spremenila. Na drugih je, da ocenijo, kako pomembni so dosežki sodišča in seveda na vrsti področji smo lahko deležni tudi kritike, vendar pa se mi zdi, da je sodišče igralo in da še vedno igra pomembno vlogo pri zagotavljanju eh, pravice in igra pomembno vlogo tudi v procesu zagotavljanja oziroma uveljavljanja mednarodnega prava. Kot veste, je bilo obtoženih 161 oseb, postopki so bili zaključeni proti 121. Danes pa imamo še zadnjih deset postopkov z 25 obdavženci. Drugih primerov v čakanju ni. Dva ubežnika še imamo, o čemer bomo nedvomno razpravljali v času vaših vprašanj. Ampak dejstvo je, da je to vprašanje nedvomno ena od prioritet našega sodišča. To je zelo pomembno ne samo za žrtve iz te regije, to je pomembno ne samo za naše sodišče, kajti ko bomo aretirali še ti dve osebi, bomo resnično lahko izpolnili naš mandat. Zelo pomembno je to tudi v luči verodostojnosti napram mednarodni skupnosti, kajti ko gre za kazniva dejanja, ki naj bi jih zagrešili mladič in drugi, so to pravzaprav razlogi, zakaj je to sodišče sploh bilo ustanovljeno. Kot rečeno, deset postopkov še teče. Uh, kar je v bistvu največja aktivnost sodišča kadarkoli v zgodovini, poleg tega pa sledimo tudi naši strategiji. Leta 2004 je Varnostni svet odločil, da se ne bojo več ulagale eh, obtožnice in da je treba zaključiti leta 2008 sredne postopke in na to še pritožbe. Seveda teh rokov se nismo mogli držati. Eden od razlogov je tudi ta, da smo od te odločitve aretirali kar nekaj ubežnikov, zato smo te roke nekoliko premaknili. Naša ocena je, da se bodo postopki na prvi stopni končali leta 2011, morda se bo kak zavlekel še do leta 2012, kot je recimo Karadžičev primir. Pritožbeni postopki pa naj bi trajali do leta 2013 oziroma 2014. To je naš načrt. Od letos poleti dalje bomo tudi začeli s postopkom um, krčenja našega sodišča in sicer se bo zmanjšal nas proračun za naslednji dve leti, kar pa zadeva urad toživca. Bomo za 60 odstotkov zmanjšali naše kadre v letih 2010 in 2011. Morda kasneje v razpravi lahko omenim tudi vprašanje glede zadržanja kadrov. Namreč mi imamo še vedno kar nekaj primerov, ki še tečejo. Po drugi strani pa naše zaposlene obveščamo, da bodo letos ali prihodnje leto odšli. Zato naši kolegi zaprošajo za delovna mesta v okviru Združenih narodov ali izven njih. Logično je namreč, da gre za kolege, ki imajo veliko izkušenj pri obravnavi primerov z področja mednarodnega kazenskega prava. Krčenje kadrov sem že omenil, izgubili bomo kar nekaj pomembnih uslužbencev. Zelo pomembno pa bo v tej zaključni fazi, da ohranimo sodelovanje. Na mnogih sestankih sem to že omenjal in sicer ena od glavnih eh, razlik, če si tožilec na nacionalnem sodišču ali pa če si mednarodni tožilec, Ta razlika je ta, da je uspešnost ali neuspešnost povsem odvisna od mednarodnega sodelovanja. To podporo tudi danes še potrebujemo, zato da bomo locirali in prijeli preostala ubežnika. Prav tako moramo sprejeti ukrepe proti tistim, ki podpirajo ta ubežnika. Še vedno si prizadevamo za podporo mednarodne skupnosti, zato da bi prejeli vse dokumente in dobili dostop do ustreznih arhivov. Še vedno potrebujemo mednarodno podporo, tudi kar zadeva zaščito prič. V zgodnih letih obstoja sodišča je bilo prijetje eden glavnih problemov. Na srečo pa v zadnjih petih letih vidimo, da je prišlo do velike spremembe v odnosu vlad v tej regiji. Povsem jasno je, da če je prišlo do spremembe, potem je to delno zaradi spremembe vlade v regiji, pa tudi zaradi mednarodne skupnosti. Združeni narodi, ZDA, NATO so ponudili kar nekaj spodbud, ki so v veliki meri podpirale sodišče oziroma prijetje ubežnikov. To se je zgodilo leta 2000, ko je bilo kar nekaj donatorskih konferenc, ko je bila finančna podpora neposredno vezana na retacijo Miloševiča. In to se je dogajalo tudi v zadnjih nekaj letih z načelom pogojevanja, ko so Evropska unija in druge institucije naredile ta pomemben korak ter polno sodelovanje vezale neposredno z širitvijo Evropske unije. Ko sem se pogovarjal s predhodniki, so mi povedali, da je to pogojevanje igralo pomembno vlogo. Zdaj, ko sem na tem mestu več kot dve leti, mi je kristalno jasno, da je podpora evropskih inštitucij, da je pogojevanje, da so spodbude odigrale pomembno vlogo, ki seveda je kar ne morem dovolj podariti. Trenutno sodelujemo z vladami v regiji. Gospod predsednik, omenili ste sodelovanje s Srbijo, Hrvaško in Bosno. Nič se ni zgodilo oziroma nič novega nimam poročati od našega zadnjega poročila Varnostnemu svetu decembra lani. Kar zadeva Srbijo, smo rekli, da smo zadovoljni s prizadevanji ki so bila vložena za to, da bi dosegli sodelovanje z našim uradom. Poudarili smo, da je pravzaprav sodelovanje nekaj običajnega, tako da imamo izmenjavo pri naših prošnjah za pomoč na skoraj da vsakodnevni ravni. Omenil sem tudi, da je pri prijetju ubežnikov bil dosežen napredek, da pa je pred nami še dolga pot. Oba ubežnika je potrebno prijeti in tesno sodelujemo na operativni ravni s srpskimi organi oblasti in upam, da bom do naslednjega poročila lahko poročal o pozitivnem razvoju dogodkov. Kar zadeva Hrvaško. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ker je sodišče tisti kraj, kjer se pogovarjamo o podrobnostih, ampak To je bilo menjeno tudi v javnosti, zato lahko povem, da že kar nekaj časa prosimo za nekatere vojaške dokumente. Smo v rednem stiku z organi v Zagrebu s tem v zvezi. Mi zahtevamo izčrpno in verodostojno preiskavo teh dokumentov. Do sedaj zaželenih rezultatov še ni. Še vedno si prizadevamo za te dokumente. Pozdravljamo da je premijerka Kosorjeva organizirala posebno delovno skupino, vendar pa menimo, da je ta prizadevanja treba ohraniti in upamo, da bo ta delovna skupina prinesla pozitivne rezultate. Na hitro še Bosna. Kar zadeva dnevno sodelovanje, ni kakega konkretnega problema, ki bi ga omenil, ko damo prošnjo, dobimo odgovor. Problem v Bosni je bolj strukturna narave. Mi kot pravosodni organ seveda moramo biti prividni, da se ne spuščamo na področje politike. Verjetno ste spremljali, kaj se je dogajalo z prekinitvijo nadaljevanjem mandata sodnikov Bosni. In sedaj se je mandat mednarodnih sodnikov v Bosni podaljšal. To podaljšanje je prišlo zelo pozno. Mnogi so že zapustili državo v mestnem obdobju. Smo pa zelo zadovoljni, da je končno bila sprejeta ta odločitev. Menimo namreč, da je mednarodna navzočnost še vedno potrebna. Če bi teh mandatov ne obnovili, bi to povzročilo vrsto problemov. Recimo, nekatere primere bi morali začeti znova, ker sodniki ki so bili zadolženi za nje, bi pač morali oditi. Zato menimo, da sodstvo kot tako potrebuje podporo mednarodne skupnosti in Evropske unije. Vsakodnevno sodelujemo tudi z toživstvi na tem območju. Če primiremo položaj pred par leti in danes, je seveda položaj povsem drugačen. Pred desetimi leti bi morda lahko rekli, da je sodelovanje med sodiščem Združenih narodov in lokalnimi sodišči bilo vertikalno. Združeni narodi so dajali navodila, pošiljalo prošnje. Danes je to sodelovanje veliko bolj horizontalno. Od naših kolegov v regiji dobivamo prošnje, prav tako pa tudi mi pošiljamo prošnje v različne prestolnice. V zadnjih petih letih imamo v Zagrebu, v Beogradu in v Sarajevu precej učinkovita toživstva in s temi kolegi sodelujemo. Po odločitvi o strategiji o zaključku po letu 2004 je sodišče prenesla vrsto primerov, osem primerov, kjer smo že imeli obtožnice, ki so bile vložene. Ti primeri so bili prenešeni na ta toživstva, nekateri so že končani, ponekod še tečejo prizivni postopki. Prav tako smo prenesli tudi preiskovalne materijale, ki smo jih imeli. Tudi to smo prenesli na toživstva v regiji. Gre za 43 osumljencev, ki jih ne moremo več preganjati na sodišču, vendar pa smo prepričani, da bodo preganjali te osebe na lokalni ravni. Tako smo vzpostavili resnično partnerstvo na operativni ravni s temi toživstvi in to je eden od pomembnih dosežkov. Rad bi omenil, da smo od lani poleti vključili v našo ekipo tudi enega tožilca, ki je zadolžen za zvezo enega iz Beograda, Sarajeva in Zagreba. Ti delujejo obe smeri, pomagajo nam, če imamo mi prošnjo, ki jo želimo poslati v katero od regij, pomagajo pa nam tudi tako, da pomagajo pri posredovanju prošenj v obratno smer. Zahvaljujoč evropskim institucijam, smo uspeli izvesti ta projekt. Mislim, da je Evropska komisija tista, ki financira ta projekt in tako imamo kar deset toživcev, ki so integrirani v naše ekipe. Ko bomo čez nekaj let zaprli vrata našega sodišča, bodo ti kolegi za naslednjih 10-20 let lahko nadaljevali pregon glede zločinov, proti človečnosti oziroma vojnih zločinov. Naša uspešnost pa bo odvisna tudi od tega, kako bomo uspeli organizirati ta prehod z našega sodišča na lokalne organe. Ti mladi toživci oziroma toživci za zvezo, pridobivajo praktične izkušnje in tudi za nas predstavljajo praktično vrednost. Je pa to tudi simbolična gesta, ker to kaže, da danes vsi delamo na isti ravni, za isti namen in da vsi preganjamo isto skupino ljudi, ki je odgovorna za zločine na tem območju. Naj povdarim, da je položaj daleč od perfektnega. Ena od slabosti tega sodelovanja, naprimer, je, da je sodelovanje med različnimi Državam in območju nekdanje Jugoslavije še zmeraj težavno. Zakaj? Zato, ker ni podlage za izgon državljanov, ni postopkov, ki bi omogočal prenos postopka iz ene države na drugo. Lahko bi rekli, da je to presenetljivo, kajti zgodovinsko gledano je to bila ena država, ko se je tak prenos lahko opravil zelo enostavno. Danes pa imamo mnoge pravne ovire, in menimo, da tudi tu Evropske ustanove oziroma Evropska unija lahko igra pomembno vlogo s podporo tistim, ki se zauzemajo za spremembe zakonodaje. Toliko za enkrat. To so bile moje splošne pripombe. Delamo na treh glavnih stebrih. Po eni strani si prizadevamo, da bi zaključili vse tekoče postopke, 10 postopkov teče, 25 obtožnice imamo. Vsi verjetno poznate primer Karadžiča, ampak vedeti morate, da imamo poleg tega še 9 sodnih postopkov, ki tečejo, zato moramo zagotoviti proračun in sredstva. Zelo pomembno je tudi za nas, da pride do aritacije še preostalih dveh ubežnikov in menimo, da bo vaša podpora tu zelo, zelo pomembna. In želimo okrepiti sodstvo v regiji. To je prioriteta za nas, vem pa, da tudi za vaše institucije. Hvala lepa in pripravljen sem odgovarjati na vaše vprašanja. <clears throat> Eh. Hvala lepa, gospod javni tožilec. Morali bomo omejiti čas za govor, kajti eh, to, eh, ta del naše seje moramo zaključiti do 16. ure. Predajam besedo gospodu Poseltu za tri minute. Ja, eh, Hvala lepa, gospod Bramrc. Najprej ne vam povem, da absolutno podpiram sodišče, ampak vendarle imam nekaj kritičnih vprašanj. Prvo vprašanje zadeva vašo vlogo. Vi ste generalni pravobranilec in. Eh, V imenu sodišča ste se nam sicer tukaj zahvalili, ampak v sodišču imamo sodnike, imamo eh, tožilce, imamo zagovornike in ali morda ne obstaja nevarnost, bomo mi kot parlament na nek način kot politični inštrument potegnjeni v sam postopek. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa zadeva to, kar je bilo rečeno glede kooperativnosti Hrvaške. Vaša predhodnica je pred tem odborom dejala, da natančno ve, kje se nahaja general Gotovina. E, na moje vprašanje, kaj več o tem pove, je dejala, da je v Hercegovini v nekem e, samostanu, potem da je v Vatikanu, v resnici pa je bil v Španiji in potem, ko sem jo prosil, če se lahko upraviči za to napako, je dejala, da so jo tajne službe zavedle. Tako da morate tudi vi paziti, da se ne bo vam zgodilo to, da bodo vas tajne službe zavedle in zato vas preprosto sprašujem, odkot veste, da ti dokumenti, ki jih ne dobivate, kar pač kritizirate, to, da, še jih ne, še jih ni, da jih še niste dobili, kako veste, da dejansko sploh obstajajo? Ali to veste ali ne? In moje tretje in zadnje vprašanje zadeva vaše izjave glede sporazuma o izročitvi, čež da ti ne obstajajo. Eh, pravite, da je Jugoslavija bila ena sama država, ja, to je bila komunistična diktatura, tam je potem prišlo do vojne, eh, do velikega števila eh, beguncev in razsebnih oseb in potem se sprašujem, ali vas preseneča, da ni takšnih sporazumov. Mislim, da to ni nič presenetljivega in da moramo glede takih vprašanj postopiti nekoliko bolj tankočutno. Hvala lepa, gospod Posselt. Predajam besedo gospede Kajzer za tri minute. Merci, hvala lepa, eh, predsednik. Hvala lepa tudi vam, gospod Bramerc. Veste, da smo vedno podpirali vaš boj za pravico in za človekove pravice. Kar pa zadeva sodelovanje Hrvaške s sodiščem, kar je mimo grede ravno kar omenil tudi gospod Posled. Tukaj naj povem, da Hrvaška v zvezi z ponavljajočimi se zahtevami naj predložila dokumente eh, iz eh, vojne ustanavlja delovno skupino, katere namen naj bi bil, da bodo, da bodo dosegla eh, ta rezultat. Moje vprašanje je naslednje. Ali menite, da delo tega organa predstavlja politično aktivnost ali pa je to strokovno delo? In kot drugo, če morajo tudi neke tretje zunanje osebe tukaj sodelovati. Me zanima, kakšno je, bi bilo vaše mnenje glede teh eh, tretjih oseb. Imate kakršnokoli mnenje s tem v zvezi? Hvala. Hvala lepa, gospode Kajzer. Predam besedo kolegici Nejc, ki je bila poročevalka v zvezi z eh, sodiščem iz Haga v prejšnjem mandatu. Tri minute, izvolite. Hvala lepa, predsednik gospod Bramerc, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej, gospod predsednik, hvala lepa, da ste omenili tudi to moje poročilo, ki je bilo potrjeno v mesecu oktobru in na katerem moram reči, da sem z velikim veseljem tudi delala. Menim, da je to, kar sta dejala oba kolega, ki sta govorila pred menoj, eh, jasno pokazala, kako razvejena je ta vaša pot, kajti vsakdo skuša nekako vaše delo povleči na svojo stran in to vsekakor ni enostaven položaj. Mislim pa, gospod eh, Bramerc, da je vaš odnos nekaj, kar eh, je pozitivno drugačno od vaše predhodnice in ne, ne bom vas prosila naj to komentirate, kajti to je bilo popolnoma neumestno. Ampak eh, predvsem mislim, da je treba obdeti nad tem, da zločini ne bodo ostali nekaznovani, kajti to je nekaj, kar je nemogoče prenesti, ne glede na to, kakšni veroizpovedi, kakšni etniji, kakšni narodnosti eh, pripada preganjena oseba, eh, kajti tukaj gre za izjemno, izjemno hude zločine. Ko sem pripravljala poročilo, o katerem smo prej spregovorili, smo v tem poročilu govorili o tem, da v Republiki Srpski, če se ne motim, je prihajalo do nekakšne ravnodušnosti. Skratka, ljudi so obsodili, potem pa so kar naenkrat pač lepo odprli vrata zaporov in so se ljudje lepo sprehodili ven iz zapora. Eh, to sicer se ni dogajalo ne vem kako redno, ampak se je. Uh, Pravite, da je sodelovanje z različnimi pristojnimi organi v Bosni in Hercegovini nekaj, kar se izboljšuje in zanima me, če nam lahko ravno s tem v zvezi poveste kaj več. Hvala. Hvala lepa, gospod Nejc. Predam besedo gospodu Svobodi, predsedniku naše delovne skupine o Zahodnem Balkanu. Tri minute. Hvala lepa, predsednik. Dve zadevi. Kar zadeva izročitev, se popolnoma strinjam z vami. In e, mislim, da bi morali izvajati mnogo več pritiska na vlade, da tudi pritiskajo na vlade v regiji, da zdaj po tej bolj ali manj državljanski vojni imamo situacijo, da nekdo iz Hrvaške odide v Bosno in Hercegovino in tam lepo sedi in ve, da ne more biti izročen. To mislim, da je neuzdržno in zelo pomembno bi bilo, izvajati določen pritisk na države članice, da te potem po drugi strani izvajajo pritisk na države v regiji. Eh, niste sicer še odgovorili na vprašanje spoštovane kolegice Vernik de Kajzer, ker še niste imeli priložnosti odgovoriti, ampak mislim, da moramo na to temo reči naslednje. Vi ste pač politični, politična figura in politiki pravijo to, kar vi pravite, je potem relevantno za to, ali naj eh, neko državo ocenimo za to, da je pripravljena na vstop v Unijo ali ne. Uh, In če tudi ima država neko delovno skupino, ki se ukvarja z nečem, mislim, da je koristno, da povabijo k sodelovanju tudi strokovnjake, neodvisne strokovnjake, ki bodo preverili, ali država resnično počne to, kar bi morala početi. Sam sicer nisem pravnik, uh, sem sicer študiral pravo, ampak sem še potem politikom, ampak zelo previdno sem poslušal, dejali ste, zaželjeni rezultati še niso doseženi, kar zadeva Hrvaško. In potem ste še dejali, treba je ohranjati z dosedanjimi napori. Kaj zdaj, ohranjati te napore ali je treba ukrepiti te napore? Kaj ti kot je dejal gospod posled? Jasno morate povedati, ali mislite, da Hrvaška počne, kar mora početi, ali ne. Če ne sodeluje v polni meri, potem mora ukrepiti svoje delovanje. Če pa v polni meri sodeluje, potem mora pa seveda vzdrževati to raven kooperativnosti. In med tema dvema besedama je politična Eh, razlika kar velika. In zato prosim, če lahko pojasnite, ali kooperativnost obstaja in mora država pač eh, nadaljevati s tem delom, ali pa popolnega sodelovanja še ni in je potrebno prizadevanja okrepiti. In to bi v končni posledici pomenilo, da pravite, Hrvaška ve, kje dokumenti so, ampak jih ne skušajo ravno najbolj aktivno poiskati. In to mislim, da bi bila zelo huda obsodba. Ampak če drži, pač drži. Da. Hvala lepa, gospod Svoboda. Sedaj pa bi predal besedo generalnemu toživcu Bramercu. Če eh, prosim, se lahko držite petih minut, eh, nam boste pomagali. Naj torej kar začnem s prvimi tremi vprašanji oziroma pripombami. Sprašujete, ali je delo, ki ga upravljamo, morda vendarle preveč politično. In eh, edina časovna točka, v kateri sem omenjal sodišče, je bila resolucija, kjer sem dejal, da je to nekaj, kar je v interesu celotnega sodišča, da ta resolucija tudi sodišče kot takšno podpira. Sicer pa moram reči, da vedno dajem veliko, velik povdarek temu, kadar govorimo o obtožbah, da prihaja do sprememb usmeritve tu in tam. Tudi sam se razumem kot eh, tehničnega strokovnjaka, ki skuša kolikor se le da, pripraviti strokovno tehnično poročilo o pozitivnih in negativnih elementih. Seveda pa je obenem treba dati vsem samo skupaj tudi neko politično težo, tako da tukaj vendarle moram se truditi, da ostanem na svojem terenu in to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Redno me sprašujejo tudi novinari, ali se mi morda ne zdi, da bi bil zdaj čas, da Srbijo, Hrvaško ali Bosno, da vstopi v EU. In vedno rečem na takšne vprašanje, jaz ne morem odgovoriti. Moja naloga je, da na podlagi kar se da objektivnih eh, elementov pripravim poročilo, ki vsebuje negativne in, eh, in pozitivne ugotovitve in potem je na vas politična odločitev, da se odločite. Govorili ste tudi o moji predhodnici, verjetno ne boste pričakovali, da bom karkoli komentiral v to smer. Eh, dejstvo pa je, da seveda sodelujemo tudi z obveščevalnimi službami. Moramo. Eh, osebe, ki jih iščemo, niso ravno običajni kriminalci, temveč so to osebe z političnimi stiki, pogosto na najvišji ravni. In ko gre za generala Mladiča, eh, ima sam tudi historično gledano eh, trsne stike z obveščevalnimi službami. Verjetno pa ne pričakujete od mene kakršnokoli izjavo in je tudi niste nikoli dobili, eh, da bi dejal Mladič je tam ali tam ali pa da se Hadžič nahaja tam ali tam. Eh, gledajte, na podlagi elementov, ki nam jih posredujejo Srbi, nimamo razloga, da bi dvomili v to, da ni v Srbiji. Zelo previdno sem se tukaj izrazil. In če se zdaj navežem na to, kar je potem eh, bilo rečeno strani zadnjega govornika, kar zadeva sporazume o izročitvi. Sveda, gre za regijo, kjer je potekala vojna. Eh, v svojem vsakodnevnem delu opažam, da obstajajo zelo veliki problemi, tudi kar zadeva spravo ampak eh, danes na srečo opažam to, da se redno sestajamo z generalnimi tožilci vseh treh držav, s katerimi sodelujemo. Imamo skupne baze podatkov, delamo na tem in eh, delo usklajujemo. In mislim, da je praktično sodelovanje nekaj, kar je šlo že korak dlje od tega, kar morda pravno formalno omogočajo, omogoča zakonodajni okvir. Tako da mislim, da je pomembno, da zdaj to sodelovanje pospremimo tudi z ustrezno pravno podlago. Gospoda Kajzer, vi ste vprašali nekaj v zvezi s sodelovanjem oziroma kooperativnostjo Hrvaške in tudi tukaj odgovor zelo, zelo delikaten eh, in sicer na vprašanje, ali je delo, ki ga opravlja preiskovalna komisija tam na terenu tehnično ali politično delo. To niti ni ne vem kako pomembno. Dejstvo je, da je obveznost sodelovanja s sodiščem obveznost, ki jo morajo izkazovati šefi vlad in držav. In vlada se je tukaj odločila, da bo ustanovila to administrativno preiskovalno komisijo, ki naj bi locirala uh, te dokumente. Veste, da smo v preteklosti že imeli več takšnih uh, komisij internih preiskovalnih komisij, ki naj bi iskali te dokumente. Nova predsednica vlade je konec prejšnjega leta odločila, da bo ustanovila to delovno skupino, ta task force. In ne morem si privoščiti zdaj sodbe o tem, ali je ta organ 80% političen, 20% strokoven ali obratno. Glede, včasih je pač težko razlikovati med enim in drugim. In v tem kontekstu se vračam tudi k vprašanju, ki ga je zastavil gospod Soboda na koncu, namreč kaj sploh želimo od Hrvaške. Vi ste rekli, da se moramo vprašati, ali menimo, da je potrebno zagotoviti tudi podporo od zunaj, strokovno podporo od zunaj strani tretjih oseb. Uh, Eh, Hrvaška je suverena država, ki seveda nosi obveznost sodelovanja z našim sodiščem. Če Hrvaška oceni, da bi zunanja pomoč, zunanja podpora lahko bila koristna, zakaj ne? Posebno, a priori, sicer moram reči, da ne vidim, kaj bi te, ti ljudje lahko storili eh, bolje ali več kot eh, pristojni hrvaški organi, ampak kot rečeno, to je pač njihova odločitev. Gospa Najc, vi ste tudi vprašali kaj se dogaja v Bosni, kaj se dogaja v Sarajevu. Kot rečeno, kar nekaj srečen smo imeli z pristojnega urada za pregon vojnih zločinov. Eh, zadnji dogodki so nekoliko ošibili eh, ta organ, kajti Bosna je tudi tista država, kjer je na tisoče potencijalnih obtožencev, eh, kjer čakamo na pregon. Eh, viri in sredstva so omejeni in to vsekakor ostaja zelo, zelo velik izziv za prihodnja leta in vsakršna pobuda, ki bi lahko pomagala kolegom na terenu, bo vsekakor dobrodošla. No in še na zadnje. Vprašanje v zvezi s tem, da sem v svoji predstavitvi dejal, da je po eni strani treba ohraniti to raven prizadevanj, po drugi strani pa, da bo potrebno okrepiti prizadevanja. Glede, mi kot sodišče resnično skušamo biti kar se da pragmatični in korektni v svojem pristopu. Če, konec koncev, no, tako da naj povem, samo osebno seveda ne vem, ne vem, ali so dokumenti uničeni ali ne. Kaj vemo? Vemo, kot prvo vemo, da so ti dokumenti bili, da so nastali, v dani točki, naši hrvaški sogovorniki se strinjajo. Ne strinjamo se seveda glede števila teh različnih dokumentov, ampak eh, v vojaški operaciji, kakršna je bila operacija Nevihta, potrebuješ vojaške načrte in dokumente in tako naprej. Prav tako se strinjamo, da je bilo kar nekaj ljudi vključenih v dostop do teh dokumentov. Ne vemo pa, ali so ti dokumenti uničeni ali ne, ali obstaja kakšna kopija ali ne. Sveda, kaj mi zahtevamo? Mi zahtevamo celovito in kredibilno preiskavo. Na teh dveh elementih ustrajamo. Torej, celovita preiskava, ki bo preučila vse možne sledi in poti. In tukaj smo tudi dali kar nekaj predlogov hrvaškim oblastem, v smislu, katerih, v katerih smeri niso dovolj šli. Prav tako pa mora biti ta preiskava kredibilna, verodostojna, torej način, kako potekajo zaslišanja in tako naprej, mora biti uh, verodostojen. Mislim, da ne pričakujemo nemogočega in zato tudi pravim, da priznavamo velik pomen ustanovitve te delovne skupine. Vlada je dejala, da je zdaj prvič to uh, nekakšna trajna rešitev. Sam osebno bi raje videl, da bi to bilo to storjeno že pred dvema letoma, ko smo to prvič zahtevali, ampak vendarle To je pozitiven napredek. Vemo, da eh, ta skupina aktivno dela in spodbojamo pristojne organe naše naprej aktivno dela na iskanju teh dokumentov. To mislim, da bi bilo to. Eh, Odlično, hvala lepa. Zdaj moramo omejiti na dve minuti naslednje eh, posege, prispevke, gospa Kopa, izvolite. Hvala. Hvala lepa, gospod Bramar, tukaj sem na, na tej strani. Pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Hvala tudi za vsa vaša prizadevanja, za to, da bi končno zagotovili pravico v nekdanji Jugoslaviji. Pozdravljam tudi vaše nedavno poročilo o Srbiji, ki ste ga posredovali z Združenim narodom. Uh, ker nam je zaporočilo o tem, da Srbija vendarle dela pozitivne korake v smeri Evropske unije. Dejali ste, da Srbija napreduje, kar zadeva sodelovanje, tudi kar zadeva aretacijo Gorna Hadžiča in eh, Radka Mladiča. In eh, odločeno je bilo, da naj se še enkrat preuči možnost ratifikacije stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma v naslednjih šestih mesecih. In to sovpada tudi z naslednjim šestmesečnim obdobjem, ko bo pripravljeno novo poročilo. In to je zelo pomembno za naš odbor, se pravi, da natančno vemo, kaj je tisto več, kar od Srbije pričakujete v prihodnjih šestih mesecih, poleg zgolj aretacije omenjenih dveh vojnih zločincov. Govora je o popolnem sodelovanju, full cooperation. Kaj vi razumete pod tem terminom, kaj vi želite od Srbije, da še stori, kar še ni storila, poleg tega, kar sem dejala, da se eh, opravi aretacija omenjenih dveh zločincev? Hvala lepa, gospa Kopa. Dve minuti, gospod Kacin, izvolite. Grazie, prezidente. Spoštovani gospod Bramerc, rad bi vam izrekel priznanje za vaše tožilsko delo, kajti ne glede na to, da marsikdo z odločitvami, končnimi sodbami Haškega tribunala ni zadovoljen, je ključno, da se eh, vojne zločince preganja. In tukaj je vaša vloga izjemno, izjemno pomembna. Ne vidim jo le v tem, da so ustvarjeni pogoji, da se od kolektivne odgovornosti ki zdaj prevladuje v regiji in se celi narodi obsojajo za posamezne zločine, končno preide k individualni odgovornosti posameznikov in zato vam seveda želim, da bi ta dva zadnja najbolj iskana eh, zločinca na begu bila čim prej v Hagu. To bi bilo zelo dobro za politično ozračje in za pomeritev v regiji. Eh, seveda bi bile tudi politične posledice zelo dobre, saj bi lahko v Evropskem parlamentu začeli ratifikacijo sporazuma o stabilizaciji in pridružitvi. Ampak že to, da ste opazili napredek pri vzpostavitvi sodelovanja z Srbijo, je omogočilo, da se, so se ustvarili pogoji, da se bo čez nekaj tednov začela implementacija začasnega trgovinskega dela sporazuma. To vse krepi proevropske sile na Zahodnem Balkanu. Ampak meni se zdi ključno nekaj drugega in to je ugraditev teh zločinov in zavesti o teh zločinov v skupno evropsko eh, eh, v skupni evropski zgodovinski spomin, v kolektivni spomin Evropske unije in celotnega Zahodnega Balkana. Eh, te dni v Beogradu poteka zelo kontroverzna razprava o tem, ali naj se Srbija opredeli do zločinov v Srebrenici, in razpravljajo o tem, ali je bil genocid ali ni bil, ali potrebujejo eno resolucijo ali več resolucij. Zato bi vas prosil za vaše stališče, vaše mnenje o tem, eh, če nam ga lahko posredujete. Srbija potrebuje samo refleksijo, eh, s tem se bo veliko laže usmerila v prihodnost, in individualizacija odgovornosti bo potem veliko lažja, kajti več ljudi bo verjelo, da morata Mladić in Hadžić takoj v Hak. Hvala lepa. Grazie, onorevole Kacin. La parola al... Hvala lepa, gospod Kacin. Besedo gospodu Anguraku so dve minuti. Hvala lepa, predsednik. Če se pogledamo, kaj se je zgodilo in če poslušamo gospoda Tožilca danes, potem ugotavljamo, da prihaja čas za to, da urad Tožilca počasi zaključi s svojim delom. Zamisel je namreč ta, da demokracijo in pravico vzpostavimo v nekdanji Jugoslaviji in eh, sam obstoj sodišča in nepošten način, po mojem mnenju, kako to sodišče deluje, predstavlja dejavnik nestabilnosti na Balkanu. Ljudje so dejali, da je to sodišče potrebno zato, da sodi o vojnih zločinih, ki seveda so se dogodili, ampak mislim, da ni na strani zmagovalcev, da opravljajo takšne eh, sodbe. Poglejmo si, naprimer, vojne zločine v Gazi, nihče iz Izraela še ni prišel pred sodišče. Čeprav je Tony Blair priznal, da je lagal javnosti in celemu svetu glede iraške vojne, tudi nihče nič ne govori o tem, da bi bilo potrebno morda gospoda Blaira postaviti pred sodišče. Hvala. Hvala lepa. Gospod Weigel, dve minuti. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani gospod Bramec, imate ogromno moralno moč, dana vam je v, v roke možnost, da, da prispevate k katarzi na področju, kjer so se zgodile groze. Zaradi tega mislim, da morate enako strajno, kot to delate, nadaljevati s svojim delom. E, naj mi bo dovoljeno, da rečem nekaj dobrih besed tudi o vaši predhodnici, ki je kazala tudi izjemno energijo in željo prid problemu do dna in e, narediti tisto, kar je najbolj bistveno, da zločin ne ostane nekaznovan. Mogoče so samo nekateri prezgodaj začeli pisati memoarije in upam, da boste vi počakali potrebni čas, ki je za to eh, priporočljiv, ko boste pisali svoje. Eh, naj povem, da mislim, da je pomembno, da se tudi, ko gre za Hrvaško, ki jo, ki vsi želimo čim prejšnjo vključitev v Evropsko unijo, da nadaljujete za svojim delom tako, kot ste ga začeli in to bomo povedali tudi v tem parlamentu eh, v, v današnji razpravi, ki bo sledila tej. Mislim, da je slabo znamenje, če predsednik Mesič, ki ga sicer zelo cenim in je odigral pomembno vlogo, tik pred odhodom s funkcije pomilosti človeka, ki je bil obsojen in ki ima na duši eh, najtežji možen zločin umor otroka. Eh, to kaže samo to, kako pomembno je, da smo pri tej katarzi dejansko dosledni, ko gre to za Srbijo, ko gre to za Bosno in Hercegovino, ko gre za to, za katerokoli državo, kjer so se med balkanskimi vojnami dogajali zločini. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Weigl. Zaključuje prispevke gospod Howitt, dve minuti. Hvala lepa, predsednik, in tako kot eh, vsi ostali tudi jaz eh, pozdravljam vašo prisotnost danes tukaj, gospod Bramac, in prepričan sem, da je podpora evropskih institucij za Haško sodišče ključnega pomena in mislim, da je tudi zelo pomembno, da na ta način preko političnih stikov s temi državami kažemo, kako pomembno je njihovo zadovanje s sodiščem. No, moje vprašanje pa je naslednje. Eh, če lahko, bi vas prosil, da poveste, kaj je v zmezi z pregonom vojnih zločinov interno na Hrvaškem, v okviru hrvaškega pravosodnega sistema. Nekateri kolegi so že dejali, da ko boste zaključevali s svojim delom, eh, bodo seveda tudi določena razmišljanja o dosedanjih postopkih in zanima me, kakšno zaupanje imate v hrvaški pravosodni sistem, da bodo ti primeri, ki jih boste potem predali njim, tudi v polni meri in ustrezno obravnavali. Kako komentirate trenutni napredek teh primerov in teh spisov znotraj hrvaškega pravosodnega sistema, če to lahko poveste in če se vam zdi, da lahko podate komentar s tem v zvezi, eh, če bi še posebej lahko dejali ali menite, da se primere preiskuje brez kakršne koli diskriminacije na podlagi etnične pripadnosti znotraj hrvaškega pravosodnega sistema, predvsem seveda glede vojne zločine. Imamo še eno minuto na voljo, ki jo damo na razpolago predstavniku uh, pododbora za, uh, va, za obrambo in varnost. Uh. Hvala lepa, predsednik. Zelo, zelo na kratko. E, slišali smo že kakih deset prispevkov, danes veliko je govora o Hrvaški, o predaji dokumentov in tako naprej in tako dalje, pa vendarle imamo mladiča, ki je še vedno na prostosti. Mladič je še vedno na prostosti, 15 let po Srebrenici. In e, govora je o napredku, sprašujemo se, ali je eh, kooperativnost Srbije resnično popolna. Eh, Ampak zanima me, ali nam lahko vendarle poveste kaj več o tem, kje je ta napredek. Še vedno je tukaj človek, ki je na begu. Do zelo nedavnega je prejemal celo vojaško pokojnino od eh, srpske države. Človek, kot rečeno, je še vedno na begu, 15 let po srebrenici in mislim, da se ne moramo zadoviti s tem, da preprosto rečemo, ja, stvari napredujejo. Ampak kako napredujejo? Kakšna je narava tega napredka in ali lahko pričakujemo kakšen rezultat v bližnji prihodnosti? Se zadovoljimo z nekimi zelo splošnimi uh, eh, cvetkami, ki pa mislim, da ne kažejo ničesar konkretnega o tem, kaj se dogaja na terenu. Hvala lepa, gospod Danžan. Predajam besedo generalnemu toživcu in eh, ga prosim, da če po možnosti se drži našega časa tja do 16. uri. Izvolite. Eh, Prvo vprašanje v povezavi s tem, kar pričakujemo od Srbije. Seveda, prejel sem isto vprašanje v prvem in zadnjem prispevku. Maja bomo pripravili naš no, naše novo poročilo in skušali bomo torej ugotoviti, kaj je bilo doseženo uh, od zadnjega poročila decembra meseca. Mimo vprašanja zločincev na begu uh, lahko rečem, da stvari potekajo kot ponavadi. Imamo torej prošnjo za, oziroma svet za sodelovanje, imamo redno dobro sodelovanje v zvezi z dokumenti, za katere zaprosimo. Potem pa imamo še vprašanje zločincev na begu. Uh, In eh, seveda, sploh si ne želim eh, vam dati vtis, da je vse čisto v redu in dovolj, da ne potrebujemo nikakršnih dodatnih spodbud. Ne, absolutno ne. To, da pomembno je tudi za me kot glavni tožilec, da sem verodostojen v svojih ocenah. Se pravi, da torej delam z operativnimi službami na eh, tedenski ravni in doslej moram reči, da zaupam v njihovo predanost, da se posvečajo svojemu delu do konca in imamo celo vrsto dobrih dobrih eh, poti, eh, dobrih rešitev. Seveda ne moram se spuščati zdaj v podrobnosti, kar zadeva te vidike. To, da eh, verjemite mi, da odblizu spremljam te operativno dejavnost in uh, če nekatere od teh sklopov so, uspehni, so uspešni in tudi če bomo zabeležili napredek tja do junija, bomo o tem poročali tudi, če bo prišlo do neuspehov in če kakovost tudi ne bo a, na ravni, ki jo pričakujemo, bomo to izrazili v našem naslednjem poročilu. V moji predstaviti sem to povedal in to bom še enkrat ponodil, ponovil, da preostala a, dva a, uvežnika sta naša glavna prioriteta. Dejansko a, gre za zelo omejeno število ljudi, ljudi, ki so zadolženi za zasledovanje teh ljudi na begu, večina niso udeležena pri tem, potem pa imamo še druge skupine, ki po svoje tudi podpirajo te ljudi na begu. Torej, vse skupaj je zelo zapletena vaja in v zadnjem poročilu eh, v katerem smo izrazili pozitivne vidike, ki so povezane z delom teh operativnih skupin, torej kar zadeva pozitivne plati, želim še dodatno jih podpreti, spodbuditi te službe za to, da nadaljujejo svoje delo. Skušali bomo ugotoviti, pri čem smo čez nekaj mesecev. Kar pa zadeva sodišče, naj povem, da po, samo po sebi eh, zasleduje ne države, ampak preganja posameznike. Pri tem sodelujemo z partnerji v regiji, nimamo težav z Srbijo ali srbskim, srbsko vlado. Iščemo torej ljudi, ki so osebno odgovorni za neke najhujše eh, zločine, ki so bili storjeni v Evropi. Torej, mi zasledujemo samo posameznike in eh, interakcije, ki jih imamo z operativnimi službami v regiji gredo v isto smer. Mm, veste, katere je moje mnenje v zvezi z obema resolucija, ne boste presenetišeni, če bom rekel, da je to notranje vprašanje, ki zadeva samo Srbijo in Srbija se mora ukvarjati s tem. V širšem kontekstu, glede na to, da naše delo je tudi to, da spodbujamo spravo in to je tema, o kateri bi se lahko pogovarjali cele ure, čeprav se dobro zavedam omejitev eh, s tem, da pač eh, želimo biti tudi eh, čim bolj zvesti našemu delu v resnici regiji, eh, se zavedam, da eh, lokalne politične oblasti bi morali odigravati še pomembnejšo vlogo. Verjetno ste prebrali v medijih, decembra je prišlo tudi do eh, ankete po kateri 35 odstotkov prebivalstva v Srbiji niso proti izročitvi generala Mladiča. In mislim, da eh, moramo vsi priznati kot sodišče, kot politiki v regiji in kot mednarodno skupnost, da ukoliko ne bi bili eh, sposobni eh, komunicirati, torej sporočiti ljudem, milijonom in milijonom ljudi v določeni državi, da ni razloga, zaradi katerega bi morali gledati na Mladiča kot na junaka, mislim, da bi za zabeležili po svoje neke vrste, morda ne neuspeh, ampak morda šibkost in da nekaj več moramo postoriti. Politiki v regiji, člani eh, vlade, oblasti moramo odigrati pomembno vlogo in moramo podpreti. Um, vlogo mednarodnega sodstva. In še zadnje vprašanje. Uh, kako eh, gledamo, koliko zaupamo v sposobnost, v sodno, pravosodno sposobnost Hrvato. Veste, da generalni glavni tožilec eh, v, na Hrvaškem je bil tudi naš kolega, delal je z nami kar nekaj časa in moram reči, da absolutno zaupam v njegovo vodilno ulogo. Nikoli nam ni dal nobenih argumentov, da bi eh, kakorkoli lahko podvomili v njegovo sposobnost in odločnost pri preganjanju teh eh, primerov. Seveda stvari niso idealne, ni vse popolno, tiste države imajo podobne probleme, kot jih imamo ti, kar zadeva eh, sredstva, glede tudi na količino primerov, ki jih morajo preganjati in preizkušati napredovati. Ampak mislim, da smo na pravi poti, kar zadeva te, eh, te eh, postopke, predvsem kar zadeva eh, torej vojne zločine. Glede na to, da število zadev v primerjavi z razporežljivimi sredstvi, potem je kristalno jasno, da nimajo dovolj sredstev za preganjanje še večjega števila kot zadev, kot so trenutno, kot trenutno tečejo. Ne vem, če sem s tem odgovoril na vsa vprašanja, mislim, da sem sem izčrpal. Hvala lepa. Mislim, da s tem lahko zaključimo to točko na dnevnem redu. Seveda ne predam nas še enkrat zahvalim glavnemu toživcu Bramrcu za a, to predstavitev in za jasnost, katero je tudi odgovarjal na naše vprašanje. Mislim, da je, oči, da je bilo očitno zanimanje in tudi podpora našega odbora in celotnega Evropskega parlamenta in vseh kolegov, ki so prispevali pri razpravi a, k njegovemu delu in želimo torej vam biti blizu in vas podpirati v nadaljem delu. Hvala lepa in nasvidenje. V redu mislim, da lahko predki, prekinemo samo za par minut, na to pa takoj nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu in sicer za izmenjavo mnen s posebnim predstavnikom Evropske unije v nekdani Jugoslovanske republiki Makedonijem, Erwanom Fuerejem in s predlogom resolucije o a, napredku nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije v letu 2009, ki ga bo predstavil a, Zoran Taler. Hvala lepa, dve minuti premora. Thank you. Thank you for inviting me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 Eh, v tem delu naše seje in sicer eh, posebnega predstavnika Evropske unije v nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji, Erwana Fuereja, to je že četrtič gospod Fuere, ki eh, kar kot posebni predstavnik Evropske unije pridete na razgovor v naš odbor in to dokazuje zanimanje parlamenta da spremlja pobliže razvoja na območju, ki ga vi zastopate in nadzirate, če lahko tako rečemo, predvsem napredek, ki je bil zabeležen na poti in k približevanju Evropski uniji. Naš odbor bo danes z vami razpravljal, seveda, po vašem uvodu, po vaši predstavitvi, vse vidike, ki so povezani z poročilom, s predlogom resolucije o poročilu o napredku nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije v letu 2009, za kar je poročevalec gospod Talen in o katerem bomo glasovali jutri do povdan. Leto, ki se je ravno kar zaključilo, je bilo po politični plati eh, tudi z eh, volivnimi eh, pač, obveznostmi, do katerih je prišlo. Torej, leto je bilo izredno pomembno v tem postopku približevanja. Predstavniki eh, nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije so eh, dokazali zelo pomembno sposobnost učenja iz eh, preteklih napak, da bi približali svojo državo zahtevanjem mednarodnim standardom, zato da bi ta država imela pač tiste poteze, ki so potrebne za skorešnji vstop v Evropsko unijo. Zato izrekamo zadovoljstvo nad tem in drugi razlog za zadovoljstvo pa prihaja iz nedavnega, iz um, drugega poročila uh, odbora, ki uh, potem, ko je, oziroma komisije, ki potem, ko je ustrezno ocenila opravljeni napredek, je priporočila odprtje začetek poročil uh, za. Uh, pristop, torej poleg eh, zabeleženega napredka, vsekakor eh, svet, ministerski svet 8. decembra je sklenil, da odloži na mars 2010 svoj sklep o začetku pogajanj in torej eh, bistvenega pomena eh, to, da dosežemo dogovor z grško eh, vlado glede imena, ki naj bi ga imela ta bivša Jugoslovanska republika, torej neko ime, ki naj zadovoljuje obe strani in ki naj postavi konec temu sporu. Poleg te pomembne ovira, Bivša uh, nekdanja Jugoslovanska republika se bo morala soočati z številnimi izzivi, z bojama proti korupciji, z reformo pravosodja, z okrepitvijo lastne neodvisnosti in ne nazadnje tudi z reformo uprave in še posebej na področju človekovih pravic z uresničevanjem ohridskega sporazuma, kar zadeva izboljšanje odnosov z albansko manjšino. Potrebno je tudi zabeležiti kot zadnji, zadnjo uvodno temo, da od 19. decembra lani eh, državljani eh, nekdanje Jugoslovanske republike Eh, uživajo eh, posebno, posebno torej prednost, kar zadeva vizumski režim in torej, ker prišlo je do odprave vizumskega režima v šengenskem območju, zadovoljni smo, da je komisija podprla ta pomemben korak. In to je torej kontekst, eh, v katerem se uokvirja celotna tema, ampak prav gotovo bolj zanimivo kot moje besede bodo vaše besede, dragi gospod Fure. Izvolite.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 poslanke in poslanci v odboru za zunanje zadeve. Hvala lepa za to priložnost, da sem lahko danes med vami in da nadaljujemo to našo letno tradicijo, že eh, pač dolgoletno od mojega imenovanja kot presebni predstavnik Evropske unije in kot vodja delegacije eh, od leta 2005. To mi daje priložnost, da izrazim, eh, kako zelo cenimo vlogo Evropskega parlamenta pri eh, odločitvi o liberalizaciji liberalizaciji vizumskega režima. To je bilo vitalnega pomena ne samo zato, da smo zagotovili uh, ustrezno odločitev, naklonjeno rešitev strani držav članice, ampak tudi zato, da dokažemo državljanom balkanskih držav, da trdo in uspešno delo pri uveljavljanju reform je ustrezno prepoznano in nagrajeno. In eh, torej tisti, ki ste sodelovali in ki ste bili priče proslavam v Skopju 18. decembra in so ugotovili veliko veselje državljanov ob tej odločitvi. Želim se tudi zahvaliti gospodu Talerju za njegova prizadevanja pri pripravi resolucije in želim se eh, zahvaliti tudi gospodu Čacimakakiju, ki je eh, sopredsedujoči v skupnem parlamentarnem odboru. Dejansko imeli bomo tudi obisk delegacije in tudi skupnega parlamentarnega odbora februarja v Skopju, želim povdariti eh, pomen eh, skupnega parlamentarnega odbora. Odigral je pomembno vlogo pri krepitvi odnosov med obema parlamentoma in pri spodbujanju reforma v tisti državi. Prepričan sem, da se bo to sodelovanje nadaljevalo. Gospod predsednik, tako kot ste pravilno izpostavili leto 2009, je bilo dejansko zelo pozitivno leto za državo imeli smo predsedniške in lokalne volitve, kar je prav gotovo pripomoglo k demokratičnim eh, vrednotam v tisti državi in k uveljavitvi pravil pravne države in to je opazila tudi opazovalna misija. Eh, dejansko jeseni smo dejansko spodbudili nadaljno reformni postopek in prišlo je do zelo pozitivnega razvoja pri delovanju samega parlamenta. In pri tem se tudi zahvaljujemo novemu dialogu med, med koordinatorji političnih strank, to je redni dialog, s tem so bile sprijeti mnogi zakoni, Eh, ki povezujejo torej to državo z komparativnimi merili, ki jih je postavila Evropska unija. In to je bilo doseženo z, tudi s soglasjem. Moramo reči, da parlament je pripomogel z priporočili eh, in s novimi pogajanji. Lansko leto smo zaključili tudi um, dejansko zaključili postopek določanja meje s Kosovom. Moram reči, da Makedonija je torej prva država, ki je dokončno rešila vse mejne vprašanja. To je pomemben prispevek k dobrim sosedskim odnosim in k regijski regionalni stabilizaciji. Seveda um, potrebno še bo še dalje spodbujati uh, tudi uh, prisotnost Makedonije eh, v uh, misijah Evropske unije v Bosni uh, in Hercegovini Sloveniji in eh, tudi eh, koalicija je ostala še vedno relativno stabilna, kljub temu, da se je spopadala z določenimi težavami, kot naprimer objava eh, zelo sporne enciklopedije, ki je povzročila kar nekaj težav in tren med zažičnimi skupnostmi. Dejansko tista je bila izgubljena priložnost za spravo. In potem še december dejansko prišlo je do liberacije vizonskega reživa, režima in to je nekoliko olajšalo določeno razočaranje razočaranje, do katerega je prišlo usled eh, eh, odločitve sveta moram reči, da je ključnega pomena to, da najdemo neko uh, rešitev uh, v zvezi z imenom države. Prišlo je do pozitivnih srečanj med obema pre, premijejema, ki prispevajo k ustvarjanju novega zaupanja. Na tem moramo graditi in dejansko smo prepričani, da to je trenutek, ko vodilna, vodilne sposobnosti morajo biti ključni element pri iskanju rešitve. Ni dvoma o tem, da eh, če teh, še, teh, šest, teh šest mesecev ne bomo ustrezno izkoristili, potem bo prišlo do dodatnih zamud in to bo lahko povzročilo težave med različnimi etničnimi skupnostmi. In seveda, še večja zamuda bi lahko potencialno sprožila nestabilnost katere so ključni izzivi, s katerimi se sooča država. Um, poleg vprašanja imena seveda je treba okrepiti tudi politični dialog med vsemi stranmi. Decembra meseca sem gostil uh, neko, neko kosilo ob koncu leta z vsemi vodi političnih strank, vključno s premijejem in uh, ugotavljali smo, da je to, bil, to je bila prva priložnost, kar so se srečali od julija lani, se pravi, da potrebujejo veliko več prizadevanja, ki jih je treba uložiti v to strani vseh strank in uh, nedvomno uh, ta vlada mora dokazati, mora dati zgled, eh, mora prevzeti vodilno ulogo, eh, bodi se kar zadeva sodelovanje s parlamentom in tudi z lokalnimi skupnosti. Se pravi, da ta vlada ima ogromno odgovornost v tem smislu in vsi politični eh, voditelji morajo posvetiti svoje energije ne samo izmenjavam v negativnem smislu, ampak bolj v iskanju skupnih podlag, skupnega imenovalca v reformah, ki še čakajo to državo in tudi pri reševanju reševanje vprašanja imena države. To bodo lahko dosegli tako, da bodo sodelovali. Pomemben forum eh, za ustvarjanje tega soglasja je dejansko eh, držav, nacionalni eh, svet za vključevanje v Evropsko unijo. To združuje vse politične stranke, civilno družbo, poslovneže in podjetja in torej to je forum, ki mora biti deležen večje podpore strani vlade in ki mora zagotoviti večji dialog med vsemi sodeleženimi akterji. Še drug pomemben izziv je eh, okvirni ohridski sporazum. To ostaja edini okvir za zagotavljanje stalne politične stabilnosti in medetnične odnose. Um, ni dvoma o tem, da je bil storjen napredek, ampak to je še delo, ki poteka. Uh, In eh, tukaj ne gre toliko za vprašanje eh, zakonodaje in izvajanje zakonodaje, gre bolj za občutljivost pri izvajanju eh, duha ohridskega sporazuma. To še primankuje. In to občutimo predvsem na področju izobraževanja kjer smo ugotovili v zadnjih letih, da je prišlo do nevarnega, nevarne težnje eh, ločevanja torej različnih skupnosti in eh, torej izobraževanja v ločenih skupnostih. K sreči ta eh, težnja je bila postavljena na glavo, torej smo na pravi poti. Imamo tudi visokega komisarja iz OECD-ja, ki je priporočil ravno to, torej to združevanje. Poleg tega pa bi želel tudi vključiti učenje materinega jezika eh, v albanskih eh, narodnih eh, šolah in to lahko dejansko je tudi privedlo do mnogih tren in celo do bojkota nekaterih razredov. Seveda moramo pripraviti ustrezna tla za to pomembno odločitev in dobrodošlo odločitev to, da to eh, ti dogodki kažejo, da vlada mora veliko več uložiti v obravna, obravnavo teh etničnih vprašanj, ki tirijo veliko občutljivost. Decentralizacija je prav tako potrebna. Moramo uh, eh, uložiti v že obstoječi napredek, predvsem moramo občinam dati na voljo več sredstev za. Uh, uresničevanje svojih novih pristojnosti. In potem še pomembno poglavje iz Ohrijskega sporazuma in sicer um, enakovredno zastopstvo. Napredek je bil zabeležen na tem področju, kar zadeva albansko skupnost, narodno skupnost, ki je zastopana na različnih ravneh v državi, ampak malo napredka ali sploh nič ni bilo storjenega, kar zadeva eh, Rome in eh, turško skupnost. Se pravi, da moramo še nadalje vlagati prizadevanja v to, in eh, v zadnjih mesecih je prišlo celo do nekega zaostanka, eh, do neke zamude. Mi eh, spodbujamo vlado da, k temu, da se to ne dogaja pomembna zakonod vodna zakonodaja Evropske unije mora biti uresničena. Beležimo že petletno zamudo, morali bi jo izvajati že letos, to da dejansko smo ugotovili, da vsi programi, ki so povezani tudi z oceno tveganja na tem področju, bodo odloženi in torej potrebujemo nadaljna sredstva. Še vedno pričakujemo tudi zakonodajo z področja protidiskriminacij in potem še nekatere druge eh, nove zakonodaje zakone. Velik izziv je predvsem učinkovito izvajanje zakonodaje. Zato, da bomo uspešni na tem področju, moramo eh, depolitizirati javno upravo v nekdanje eh, Jugoslovanske republiki, kajti samo tako bomo lahko spodbudili postopek uresničevanja. Eh, kaj eh, pa pravosodje, tudi tu beležimo neko, nek napredek, ampak še vedno ni dovolj zaupanja v eh, to vejo oblasti. Vse to je povedano povezano. Eh, veliko dela je treba postoriti za to, da pridemo do tega, da priporočila sveta Evropa so polno eh, izpolnjena. In ne nazadnje, tudi večja prizadevanja v boju proti korupciji bodo izboljšali tudi eh, poslovno okolje in bodo pritegnila več investitorjev. Ob koncu, gospod predsedujoči, naj povem, imamo še dvoje, dve področji, kjer mora vlada vložiti več napora in sicer sodelovanje sa civilno družbo. To je v samem interesu vlade, da so vdeleži, da pritegne civilno družbo v postopke odločanja na vseh ravneh in zadnje področje pa so mediji, neodvisnost medijev še vedno imamo veliko uh, eh, politi, uh, eh, vpliva strani političnih krogov v medije. Mediji potrebujejo večjo preglednost, boljše odnose med samo vlado in meni, bolj odprte odnose, manj selektivne odnose, zato da spodbudimo tudi neko bolj pozitivno uh, vzdušje, torej zaupanje. Torej, ti so izzivi in sicer eh, država mora graditi na uspehi iz leta 2009 in mora zagotoviti neko kontinuiteto na tem področju. Evropska unija je stoji ob strani pri tem z vsemi programi, ki se jih tudi že omenil, ampak konec koncev, kot vemo, napredek je odvisen od same države. Hvala lepa. Grazie, signor rappresentante speciale. Eh... Hvala lepa, gospod posebni predstavnik. Sedaj dajem besedo kolegu Talerju, ki je poročevalec in ki nam bo kaj več povedal o doseženem napredku v nekdani Jugoslovanski republiki Makedoniji. Prosim, 3-4 minute največ. Eh, grazie, prezidente. Thank you very much. Thank you very much, ambassador. Hvala lepa. Hvala, gospod Fuere za vaše delo, za vašo izvrstno predstavitev razvoja v Republiki Makedoniji. Mislim, da smo tu pravzaprav vsi v isti situaciji. Zakaj si prizadevamo? Prizadevamo si za pozitiven razvoj dogodkov v tej regiji will probably have later on possibility to say something about. Upam, da bom kasneje imel priložnost povedati kaj več o resoluciji. Zaenkrat bi se osredotočil samo na moje vprašanje vam. Kje vidite še dodatne možnosti za pozitiven razvoj med obema sosedama? Grčijo kot polnopravno članico Evropske unije in severno sosedo, ki je kandidatka. Jeseni je zavladalo olajšanje, ko je prišla na oblast nova socialistična vlada in več je bilo pozitivnih dogodkov, ki ste jih omenili tudi sami. Prej pravzaprav ni bilo nikakršne komunikacije, sedaj pa je tudi raven zaupanja med obema premijejema višja. Kje torej vidite še nove možnosti za neposredno sodelovanje, ki bi morali biti nekaj običajnega med državo članico in kandidatko? Ali se kaj dogaja na področju čezmejnega sodelovanja? Se kaj dogaja na področju gospodarskega in kulturnega sodelovanja? Hvala lepa. Grazie onorevole Thaler, la parola Hvala lepa, gospod Taler. Besedo ima gospod Posl za dve minuti. Danke, herr Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim povedati, da je kolega Taler pripravil izvrstno in zelo ravnoteženo poročilo. Zanimivo je bilo tudi to, kar je povedal gospod Fuere. Kljub temu pa imam vprašanje za vas. Dejali ste, da se v celoti konvencija proti mučenju ni uresničila. In zanima me, kaj menite o tem? Vi ste rekli, da je od Makedonije odvisno, kaj se bo zgodilo. Ampak tukaj gre za dve strani. Makedonija je dala že zelo veliko predlogov, ki pa so bili zavrnjeni v zvezi z imenom. To je stvar, ki je ne more rešiti samo ena stran, pač pa je to stvar, ki zahteva dva sogovornika. Tukaj gre za blokado pogajanj in to zaradi vprašanja imena enostavno ni dopustno. Mislim, da bi morali uporabiti ta umestni sporazum in da ne smemo dopustiti, da je Makedonija pravzaprav talka dvostranskega vprašanja. Manjšine, vse manjšine so zastopane v vladi. Moram reči, da državo zelo dobro poznam. Pogovarjal sem se z vsemi predstavniki manjšin in Lahko bi bili veseli, če bi v vseh članicah Evropske unije imeli take standarde zaščite manjšin, kot imamo to v Makedoniji. Hvala lepa, gospod Silt. Sedaj pa gospa Kopa, dve minuti. Hvala lepa. Želim se zahvaliti tudi v svojem imenu gospodu Fereju, da nas je obiskal. Zahvaljujem se tudi gospodu Talerju za njegovo besedilo, ki se mi zdi zelo dobro ravnoteženo. Imam nekaj pripomb glede kompromisnih predlogov sprememb. Za začetek. Grška vlada je predlagala, da bi stopili v stik z obema premijejama. To je grška vlada predlagala pred par dnevi. Obstaja možnost, da bi prišlo do preboja, vendar pa se to žal ni zgodilo do decembrskega vrha. Grče je odločena, da bo nadaljevala za to, da bi dosegli rešitev tega problema. Sicer pa za vse nas ostajajo Združeni narodi pravi okvir. Grški zunani minister je včeraj vprašal gospoda Nimica, ali bo obiskal Atene v naslednjih nekaj dneh, zato da bi lahko nadaljevali ta dialog. Edini dogovorjeni okvir za reševanje vprašanja morajo biti združeni narodi in o tem govorita tudi kompromisna predloga spremembe 4 in 5. Ne, fer bi bilo, če bi dajali priporočila sosednji državi, o tem govori kompromis pet, kajti to ne bi dobro vplivalo na dobro sosedske odnose. Kot veste, nobena od držav ni pokazala, da lahko kakorkoli upraviči besedilo, kot ga imamo. Gospod Kacin. Hvala lepa. Gospod Fore, eh, dobrodošli, iskrene čestitke za vaše dosedanje delo na Zahodnem Balkanu. Ne mislim samo na Makedonijo, mislim na tudi na vašo prejšnjo funkcijo v Sloveniji in verjamem, da ste dobro opremljeni, da razumete eh, emotivne zadrege in težave, ki so v tem trenutku že dolgo vrsto let razlog za blokado procesa dogovarjanja o iskanju kompromisa o imenu. Eh, Makedonija je parlamentarna demokracija, ampak vendarle veliko stvari je skoncentriranih v rokah eh, predsednika vlade gospoda Grujevskega. Moje vprašanje se glasi, kaj lahko storimo tukaj, da bi okrepili vlogo makedonskega parlamenta, sobranja, da bi ohrabrili eh, parlamentarce, da postanejo bolj fleksibilni, kajti na koncu bo potrebno sprejeti nek kompromis. Rad bi pohvalil uh, makedonske parlamentarce, ki redno hodijo na zasedanje Evropskega parlamenta, se pogovarjajo z nami, ampak končna odločitev se mi zdi je še vedno veliki ziv za njih in uh, treba bi jim bilo pri tem pomagati. Potrebujo več samozavesti. Drugo vprašanje, ki je povezano s tem, pa je dejstvo, da sta Sabor Hrvaške in Skupščina Črne Gore že zmogla Eh, sprejeti resolucijo Evropskega parlamenta o Srebrenici, o razglasitvi 11. novembra na dan spomina na ta genocid. V sobranju pa to nekako ne gre. Ko se pogovarjam z makedonskimi parlamentarci, imam občutek, da jih je stras sankcij, ki bi prišle iz Beograda, če bi tako resolucijo posvojili. Torej ponavljam vprašanje, kaj lahko storimo tukaj v Evropskem parlamentu, da povečamo samozavest naših kolegov v sobranju Republike Makedonije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kacin. Za dve minuti, gospod Salavrakos. Eh, Hvala lepa. Zelo pozorno sem prisluhnil gospodu Fereju in Strinjam se z večino tega, kar je bilo rečeno, strinjam se pa tudi z gospodom Talerjem in tem, kar je v njegovi resoluciji. Pomembno pa je, da se Makedonija drži kvenhavenskih kriterijev. Ampak ni dvoma, da želimo pomagati tej državi, da bo lahko postala članica Evropske unije. Združeni narodi so tisti, ki predstavljajo okvir za pogajanja, za pogovore. Tu je gospod Nimic, ki se pogaja glede imena. Gospod Fere je omenil tudi to, kaj se je dogajalo v zvezi z enciklopedijo. To se splača pogledati. Splača se pogledati, ker tam pišem, da poleg imena obstaja tudi vprašanje glede dostopa do drugega največjega grškega mesta, torej, da gre za teritorijalne zahteve. Torej, ne gre samo za dvoumnost, gre za postavljanje, vzpostavljanje slabih sosedskih odnosov, gre za ustvarjanje slabega ozračja. Teh dveh vprašanj se je treba lotiti in mislim, da bi se pravzaprav v tej državi morali pomiriti in si zadeve pogledati bolj realistično. Gospod Fuere, poglejte si, kaj tam piše in povejte nam, ali mislite, da je to tisto, kar prispeva k pozitivnemu razvoju dogodkov na tem območju. Zanima me tudi, kaj gospod Nimic meni o tem in zanima me še, ali imate kaj informacij od širše javnosti glede pripravljenosti grških poslancev za to, da bi Makedonija bolj napredovala. Hvala lepa. Besedo dajem posebnemu predstavniku. Pet, šest minut, če lahko. <clears throat> Uh, hvala lepa, spoštovani predsednik, in hvala vsem vam za vaše vprašanja. Odgovoril bom kar v zaporedju, kot so bila vprašanja postavljena. Najprej gospod Taler. Tu se mi zdi, da je treba okrepiti dvostransko zaupanje na dveh ravneh. Politični ravni in tu je prišlo do sestanka med obima premijejama. To je nekako razbilo led, ustvarili smo bolj pozitivno vzdušje in menimo, da več takih sestankov lahko pomaga, pa tudi drugi sestanki. Na lokalni ravni obstaja resnično potreba po okrepiti sodelovanja. Imamo izvrstne zglede stikov med ljudmi. Na grški strani meje in na strani nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Sam sem bil priča tem projektom, kulturnim projektom, ki zbližujejo skupnosti in kjer gre za isti cilj. Sedaj imamo nov program, nov razpis sodelovanja z Grčijo, vendar pa je prišlo do zamud na grški strani in mi smo pozvali vlado, naj skuša zadeve pospešiti, kaj ti menimo, da je to v interesu vseh nas. Gre namreč za denar, za sredstva in dobro bi bilo, če bi gradili na tem, kar je že bilo doseženo. Podobne programe smo že imeli tudi, naprimer, za Bolgarijo. In taki neposredni stiki močno vplivajo na izgradnjo zaupanja na lokalni ravni. Gospod Poselt, Pravzaprav tukaj ne gre za nasprotovanje ohridskemu sporazumu. Gre bolj za duh ohridskega sporazuma. Spraševal sem o mučenju. Oprostite, ampak jaz sem govoril o konvenciji Sveta Evrope glede mučenja. Spraševal sem vas, Ali poznate kakšen primer, kjer je prišlo do kršitve? Uh, Glede mučenja smo imeli veliko priporočil odbora za preprečevanje mučenja. Ta priporočila so že iz leta 2007, to žal še ni bilo uresničeno. Obiskal sem zapore in bil priča groznim pogojem, v katerih zaporniki bivajo. Vlada je sicer pokazala zauzetost, vendar pa je prišlo do velike zamude pri uresničevanju priporočil, priporočil Sveta Evrope. Torej ni mučenja. Na to ne morem odgovoriti pritrdilno. Vprašanje gospe Kope. proces NIMIC je proces, ki ga je vzpostavila resolucija Združenih narodov za to, da bi razrešili vprašanje imena. S tem je treba nadaljevati, vendar pa smo prepričani, da dvostranski stiki lahko pomagajo. Menimo, da lahko, če hočete, dodajo, izboljšajo ta zagon, ta moment in Dvostranski stiki, ki so bili vzpostavljeni že jeseni, se po našem mnenju lahko nadaljujejo tudi v prihodnje. To bo tudi pomagalo gospodu Nimicu, ko bo prišel v regijo, da bo imel kje začeti. Namreč, tisto, kar je potrebno, so jasna in trajna prizadevanja za iskanje rešitve. In seveda Nimic bo tu igral ključno vlogo. Gospod Kacin, če odgovorim še vam. Zelo smo zadovoljni, da je bil dosežen dogovor za vzpostavitev parlamentarnega instituta s pomočjo švicarske in češke vlade, pa tudi nacionalni demokratični inštitut in upamo, da bo to pomagalo parlamentu, da bo imel večjo kritično maso, s katero bo lahko igral svojo vlogo. Glede Srebrenice, strinjam se z vami, Vse države se morajo zelo potruditi za spravo in to je en tak primer. Nimam občutka, da bi morala na strani parlamenta v Skopju biti kakršnakoli zaskrbljenost glede odziva iz Beograda. Namreč to je v interesu sprave v celotni regiji. In Že vprašanje enciklopedije, to je pravzaprav bila izgubljena priložnost za spravo. Kajti s tem so se na novo odprla mnoga vprašanja, za katera smo mislili, da jih je Ohridski okvirni sporazum razrešil. S tem se je ustvarilo ozračje polno predsotkov, ki še vedno obstaja. Vlada si je prizadevala, da bi se distancirala od enciklopedije, umaknila je financiranje enciklopedije, vendar pa to kaže, da je še vedno treba opraviti ogromno dela za to, da bi prišlo do sprave na Balkanu. Zato mislim, da mora Evropska unija nameniti več prizadevanj za spodbujanje sprave če omenim tudi spravo recimo v Južni Afriki. No, ampak poglejte, kaj piše v tej enciklopediji. Eh, Predsedujoči prekinja. Ne morete voditi kar dialoga. Če boste hoteli besedo kasneje, boste pač prosili za njo. That, uh, all, sure you know than sem bi rad povedal, bolje kot jaz veste, da tudi če imamo nek okvir za sodelovanje, za spodbujanje medetničnih odnosov, pa na Balkanu nikoli ne česar ne moremo vzeti za samo po sebi umevno. Zato je treba spodbujati ozračje zaupanja. Treba je spodbujati tudi razvoj človekovih pravic. Gospod Kukan, predsednik delegacije za odnose z državam jugovzhodne Evrope. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Vesel sem, da je z nami prisoten gospod Fuere, ki se mu zahvaljujem za predano delo. Glede predloga resolucije v zvezi z napredkom nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije želim čestitati gospodu Talerju cenim tudi njegovo sodelovanje pri pripravi tega predloga. Hvala tudi kolegom, ki so bili zelo dejavni pri vlaganju predlogov sprememb. Menim, da je predlog resolucije zelo dobro uravnotežen in predlagam, da ga podpremo. Moja priporočila so v glavnem usklajena s predlogi poročevalca. Glede ocene napredka, najprej pozitivne plati. Ni dvoma, da smo v zadnjih letih videli dober napredek, ki ga je nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija dosegla na poti pogajanj za pristop. Tukaj gre za gospodarske, politične kriterije in siceršne kriterije za vstop v EU rad bi omenil tudi izpolnjevanje kriterijev za odpravo vizumov. Dejstvo, da je komisija priporočila odprtje pogajanj z to državo, je pozitivno in upam, da se bodo pogajanja začela čim prej. Sedaj pa še negativne pleti. Še vedno imamo vprašanja in področja, kjer pričakujemo več prizadevanj in boljši napredek, zlasti na področju sodstva, in javne uprave ter njune reforme, boj proti korupciji, medetnični odnosi, vključitev vseh manjšin v javno življenje ter spodbujanje neodvisnih medijev, ki ne bodo pod eh, političnim vplivom. Nasplošno torej lahko rečemo, da smo bili priča pozitivnemu razvoju dogodkov in lahko samo podpremo državo, naj nadaljuje po tej poti. Predlagam, da podpremo vse tiste predloge sprememb, ki vodijo k temu cilju. Predlagam tudi, da podpremo vse kompromisne predloge sprememb, ki smo jih pripravili skupaj s poročevalcem. Hvala lepa, gospod Kirilov. Dve minuti. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Fure. Šlo je za zelo, zelo resen primer, ki je sprožil zgroženost. Če se spomnite, šlo je za primer, ko je doječa mati bila obtožena na zaporno kazen. Zavladalo je splošno zgražanje. Svojemu ločenemu možu namreč ni hotela omogočiti, da bi bival v istih prostorih. In to je bil razlog, da je bila poslana v zapor. Gre za žensko, ki je bolgarskega porekla. Podobne primere smo imeli v Titovi Jugoslaviji. Po drugi svetovni vojni takrat so take ljudi pošiljali v koncentracijska taborišča. Vsi bolgarski poslanci smo pisali Oliju Renu in iz zapora je bila izpuščena tri mesece predčasno, še vedno pa ni videla svojega otroka. Prebral sem vašo izjavo. Vi ste rekli, to je dvostransko vprašanje. Gospod veleposlanik, od kdaj so take kršitve človekovih pravic samo vprašanje dvostranskih odnosov? Tu, v Evropskem parlamentu, ne obravnavamo teh vprašanj tako. Ne vem, Kako vam je uspelo? Morda seveda niste hoteli dati izjave, ampak morda bi si morali vsaj ogledati primer, ker je šlo za drastično kršitev človekovih pravic in ta gospa še vedno ni videla svoje hčerke. Gospa Kornelisen, dve minuti. Um, uh, Hvala lepa, če začnem pri vprašanju imena. Zdi se, da vsi razmišljamo o tem. Seveda je potrebno poiskati rešitev in tudi retoriko, ki jo slišimo na obeh stranih, moramo ukiniti. Treba je gledati v prihodnost, ne pa v daljno preteklost. Vendar pa iskanje rešitve ne sme biti predpogoj za pristop kot se zdi, da velja sedaj, vsaj za nekatere. In to velja ne samo za ta primer, to velja tudi za Grčijo v odnosu do Makedonije. To velja pa tudi za mojo državo nizozemsko v odnosu do Islandije, pa tudi v odnosu do Srbije, pa Cipr v odnosu do Turčije. Upam, da bodo vse te države sledile zgledu Slovenije, glede spora s Hrvaško. Tu očitno ni več ovir za vstop Hrvaške v Evropsko unijo. Predlagam, da podpremo predlog spremembe 57, ki pravi, da samo dvostranska vprašanja sama po sebi ne bi smela biti ovira za napredovanje pogajanj za vstop v EU. Sedaj pa še nekaj vprašanj, ki so zelo pomembna. Merilo za uspešnost neke države je, oziroma večine v državi, je, kako obravnava manjšine. Rome, naprimer, ženske, nad katerimi se izvaja nasilje. Napredek je sicer bil dosežen, vendar pa želim, da bi se še bolje uresničevali načrti, ki so bili pripravljeni tudi protidiskriminacijska zakonodaja želim, da bi bila sprejeta. Potem dostop do pravosodja za tiste, ki se srečujejo z diskriminacijo, kaj ti ne pomagati kaj dosti, če se ne moreš poslužiti pravnih sredstev. In to velja tudi za diskriminacijo do ljudi na podlagi spolne usmerjenosti. Vaš čas je potekal, gospa Kornelisen. Hvala. Gospa Čanako. Najprej se zahvaljujem gospodu Fuereju za njegove uvodne pripombe. Imam par pripomb glede kompromisnih predlogov sprememb k resoluciji. Najprej številki 4 in 5. Ta dva predloga sprememb se ne ujemata z drugimi. Zlasti številka 4 govori o stikih med obema premijejema. Ne pove pa, da to poteka pod okriljem Združenih narodov in posrednika gospoda Nimica. To bi bilo pač potrebno omeniti. Potem pri kompromisnem predlogu številka 3. Tudi tu ni govora o vlogi Združenih narodov pri tem. nekateri kompromisni predlogi sprememb, se mi zdi, da ne pokrivajo vsebine amandmajev, ki jih nadomeščajo. Zato vidimo, da smo v prvotnem dokumentu imeli zapisano nekaj, tu pa nekaj drugega. Vidimo tudi, da se uvajajo nekateri propagandistični elementi, In seveda, mi moramo spremljati, kaj se dogaja v sosednjih državah. In mnogi menimo, da poročilo ne odraža vsega tistega, kar se dogaja v nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Sosedne države, morda dobite tako tisko, berete ta dokument, so odgovorne zato, da ne bi uspela pogajanja o pristopu, predvsem zaradi sporov, do katerih je prihajalo v preteklosti. Ne moremo kar kriviti drugih držav za neuspeh, kajti vprašanje imena je ključna stvar. To je bistveni predpogoj za začetek pogajanj in ni možno, da neka država vstopi v EU, če ne reši tega vprašanja. Gospod Angorakis. Hvala lepa, predsednik. Zelo pozorno sem poslušal to, kar je dejal gospod Fuere. Prav tako sem prebral predlog resolucije in moram reči, da vsekakor so na strani sosednjih držav poskusi za izboljšanje stanja in za izboljšanje odnosov v regiji. Kar zadeva pa problem imena države, to je nekaj, kar seveda zahteva dobro voljo na obeh straneh, da se bo zadeva rešila. In eh, mislim, da preprosto potrebujemo nadaljevanje teh prizadevanj, kajti mislim, da obstaja možnost, da pridemo do rešitve. Bi pa spregovoril na čemer, uh, o načem eh, drugem. Gospod Fore, dejali ste, da obstajajo določena trenja, kar zadeva manjšine v državi. In uh, zato vas sprašujem, gospod Fore, se vam zdi, da je to vprašanje povezano morda z velikimi gospodarskimi težavami, s katerimi se država sooča v tem trenutku. Kaj ti sam moram reči, da se ne bi mogel strinjati z hipotezo, da visoka stopnja brezposobnosti ni nepomembna tukaj. Eh, tudi predstavniki sindikatov mislim, da so dali določene izjave, ki niso ravno v prid temu, kar ste, kar ste dejali, tudi združenje delavk. In eh, mislim, da če ne bomo podpirali resnične demokracije, se bodo takšne etnične zadeve še eh, bolj zapletle. Gospa Najc, dve minuti. Hvala lepa, predsednik. V imenu delegacije ALDE imam uh, ustni amandma z vašim dovoljenjem in sicer, da bi nadomestili amandma zelenih glede dvostranskih sporov. Gre za besedilo, ki smo ga že predložili temu odboru, ko smo razpravljali o poročilu o širitvi. Tako da to ni nič novega, gre v bistvu za zgolj ponavljanje, za dosledno uporabo dikcije, ki smo jo že uporabili, če preberem. Torej, ob koncu amandmaja 19 bi zapisali sledeče. E, eh, povdarja, da je potrebno takšne dvostranske sporazume načeloma e, reševati na ravni upletenih strani. Če upletenim stranem to ne uspe, pa naj Unija poskuša storiti vse, zato da bi našli rešitev. Takšni spori sami po sebi ne bi smeli predstavljati ovire na poti v članstvo. Uniji, pa se mora Unija izogibati temu, da se obremenjuje z eh, takšnimi obstoječimi dvostranskimi težavami, temveč da spodbuja k rešitvi takšnih dvostranskih rešitev vnaprej. In eh, žal moramo vse čas ponavljati, da takšni dvostranski spori ne smejo predstavljati ovire na poti v Unijo uh, in menim, da moramo storiti vse, kar se le da in da moramo še nadalje razvijati svoje prizadevanja za to, da odpravimo takšne ovire. Hvala lepa. Bene, questa nostra riunione prevede eh, due interlocutori. Oproščamo eh, to, da eh, Imeli bomo dva sogovornika na tem delu naše seje in sicer gospoda Taljarja in posebnega predstavnika. Predal bi besedo sedaj gospodu Fuereju, to da če morda gospod Taljar želi dati repliko na tri eh, točke, ki so bile iznesene v zvezi z vašimi admanmaji, če boste lahko kratek, vam bomo hvaležni. Hvala. Eh, eh, Hvala še enkrat, predsednik. resnično menim, da je delo na tej resoluciji od novembra dobro napredovalo. Še posebej teh pet kompromisnih amendmajev mislim, da predstavlja najboljši možen rezultat, ki to tudi odraža. Med vsemi političnimi skupinami vlada konstruktivno ozračje glede tega vprašanja in to me tudi zelo veseli. Kaj je naš namen? Naš namen v prvi vrsti je, da bi Makedonijo spodbudili k eh, valovanju v skladu z evropskimi načeli in vrednotami. Zato poz, pozdravljamo napredek, zato jih spodbujamo k temu, naj eh, opravljajo in zvodimo, vodijo bolj ambiciozne reforme na nekaterih področjih. Prav tako jih spodbujamo k temu, da naj aktivno iščejo sporozumno rešitev glede imena. To je jasno zapisano v te resolucije in v teh kompromisnih amandmajih. Prav tako si prizadevamo za to, da bi zagotovili vse večjo ozaveščenost med nami vsemi, da smo vsi odgovorni za pozitiven razvoj dogodkov v zahodno-balkanski regiji. Mir, varnost, eh, stabilnost, gospodarski, družbeni napredek je eh, nekaj, kar potrebuje eh, takšno rešitev. In zavedati se moramo, da status quo, pad pozicija, ni nekaj kar bi bilo neutralno v smislu prav, se pač ne bo nič zgodilo. Ne, status quo, pad pozicija je nekaj, kar ima negativen vpliv, kajti Zahodni Balkan je kot kolo. Ko se pomikamo v smeri članstva EU, potem je v redu, potem kolo lovirano težje. In to je proces, ki mislim, da tudi jasno na to kaže. Če pa se ustavi, na svoji poti, pa se kolo prevrne. In zato mislim, da treba stvoriti vse, kar je le mogoče, da se bo eh, to kolo pomikalo v naši, to je evropski smeri. To je glavni namen in smotr te resolucije in kompromisnih amandmajev. Zdaj, glede večine konkretnih amandmajev, sem, kjer se je le dalo, te amandmaje tudi podprl v duhu tega, kar sem ravno kar dejal tudi ta ustni mandma, ki ga je predstavila predstavnica skupine Alde in še druga mandma, ki ga predlagajo zeleni. Ne, morda mi ni ravno najbolj všeč eh, konkretna dikcija, mislim, da bi se jo dalo še izboljšati, ampak mislim, da bomo o tem lahko jutri glasovali in mislim, da lahko eh, potem se odločimo ali to tudi sprejmemo. Tako da veselim se nadaljnega dela na tej resoluciji, mislim, da smo vsi skupaj opravili odlično delo. preko celotnega političnega spektra in zato mislim, da velja z delom samo nadaljevati. Eh, relatore, vorrei solo chiederle, siccome sono state sollevate questioni su questo tema. Glede na to, da so bila postavljena določena vprašanja bolj na to temo kot na druge, bi rad vedel, ali eh, vprašanje recimo teh ovir, ki eh, zavirjajo proces eh, glede dvostranskih eh, sporov, eh, morda bi bilo pametno, da poveste svoje mnenje v zvezi s tem pred plenarnim zasedanjem. Hvala lepa. Ja, eno mojih stališč je, in to je tudi jasno zapisano v tem eh, besedilu, da podpiramo iskanje sporazumne rešitve, torej podpiramo bilateralno reševanje tega spora. Glede tisti del, tistega dela besedila, ki govori o tem, da naj dvostranski spori ne imajo kakršnega koli vpliva na pristop oziroma pristopni proces držav kandidatk. Sam moram reči, da nisem ravno najbolj zadovoljen s kakovostjo konkretnega predlaganega besedila in zato tudi tega ne podpiram. Ampak o tem se bomo pač še odločali. Dejstvo je tudi, da včasih, in to je tisti tvegan del tega sicer zelo žlahnega stališča, da je to pogosto izgovor za to, da se ne stori več, da tudi sami ne investiramo več energije v to, da bi pomagali eh, sprtim stranjem rešiti dvostranske vprašanja, ki objektivno obstajajo in ki objektivno tudi ta postopek ovirajo že leta in leta. V redu, hvala lepa, zahvaljujem se vam za vaše pojasnilo in seveda eh, vabim, pozivam vse, da najdemo neko eh, kompromisno skupno besedilo, ker to je ključnega pomena. Eh, veliko časa smo oduzeli našemu gostu, ampak seveda se poročevalcem smo morali deliti to razpravo. Sedaj vam predam vespedo, gospod Fure, do 17. ura ali morda kakšno minuto čez. Izvolite, hvala. Najlepša hvala spoštovani gospod predsednik. Če se smem najprej odzvati na to, kar je dejal gospod Kirilov. Prejemamo številne peticije v zvezi s težavami, s katerimi se soočajo državljani te države in sosednjih držav. Zelo, zelo veliko takšnih peticij in, in pozivov dobivamo. Če bi interveniral pri vsakem takšnem primeru, bi svoj urad moral spremeniti v urad za peticije. To ni moj mandat. To, kar pa počnem in kar skušam storiti, je, da v vseh stikih z vlado vedno znova opozarjamo na odgovornost, ki jo nosijo, kar zadeva pravosodno reformo, kar zadeva izvajanje ustreznih standardov v pravosodju in tako naprej in tako dalje. In vse čas tudi spremljamo reševanje teh problemov. Ampak ne moremo in tudi ne smemo, ker to ni del našega mandata, da bi posredovali v takšnih primerih. Kar zadeva vprašanje romske skupnosti in nasilja proti ženskam, ja, to so realne težave in mislim, da obstaja tudi zelo jasna zavest v vladi in tudi v parlamentu. Glede teh težav imamo tudi kar nekaj projektov, ki smo jih mi sami, torej Evropska unija, financirali za to, da bi pomagali romski skupnosti na terenu in da bi tudi na ta način skušali reševati problem nasilja nad ženskami, kar eh, je resničen problem enako velja tudi za vsa ostala vprašanja eh, v zvezi z diskriminacijo. In tudi osnutek zakona o boju proti diskriminaciji bo tukaj zelo, zelo pomemben korak v pravo smer in zato smo tudi spodbudili vlado naj eh, vstopi v dialog z vsemi eh, elementi civilne družbe, da bo ta zakon, ki ga bo podporil parlament, celovit, vse vključujoč in da bo tudi odražal standarda Evropske unije na tem področju. No in na zadnje še, kar zadeva vprašanje gospodarske razsežnosti um, sporov med manjšinskimi skupnostmi. To je eden od problemov, vendar pa to ni ključni problem, ki povzroča težave med različnimi etničnimi skupnostmi. Gospodarske razmere v državi so dejansko težke, brezposelnost je več kot 30 odstotna, mnogo, mnogo mladih je brezposelnih in e, veliko skupnosti je v državi, ko sredi dneva na glavnem trgu vidiš eh, množice ljudi, ki nima kaj početi. Ampak e, na srečo se je vladi uspelo izogniti najhujšim posledicam finančne krize, sprejeli so tudi kar nekaj oblažitvenih ukrepov in upamo, da bodo o, vse svoje e, napore vložili v to, da bodo tisti v najbolj marginaliziranih skupnostih tudi na najboljši način eh, zaščiteni na podlagi ukrepov, ki jih sprejema vlada in pa tudi na podlagi proračunske podpore, ki bo temu namenjena. S tem tudi zaključujem svoje pripombe oziroma svoj odziv, gospod predsednik. Hvala lepa za to priložnost. Morda mi ni sicer uspelo odgovoriti na vsa vaša vprašanja, morda ne v vaše največje zadovoljstvo, ampak menim, da vsekakor počnemo vse, kar je le v naši moči, da bi gradili na uspehu, ki je bil dosežen v zadnjem letu in vsekakor upamo, da bo prišlo do preboja glede vprašanja imena države v prihodnih mesecih. To je naša iskrena želja. Hvala lepa. Hvala lepa, zahvaljujemo se posebnemu predstavniku. Mislim, da lahko rečemo, da je prišlo do zelo zanimive izmenjave mnen, kar zadeva predloge sprememb, ki niso bili obravnavani zaradi pomankanja časa. Eh, pozivam poročevalca, da na dvostranski ravni eh, pred jutrišnjim eh, glasovanjem poskusi poiskati rešitve ali vzpostavi dialog z kolegi, ki niso imeli priložnosti izraziti svojega mnenja oziroma če vi niste imeli priložnosti jim odgovoriti odgovoriti. Drugače se zahvaljujem gospodu Fuereju in prehajamo takoj na naslednjo točko dnevnega reda. To je predlog resolucije o poročilu o napredku Hrvaške v letu 2009. Poročevalec je gospod Svoboda, ki mu takoj predajam besede. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Zelo na kratko. Danes smo imeli pogovor tudi s poročevalci v Senci. Eh, Nekaj rešitev smo že našli, še nekaj manjših vprašanj je ostali, ampak mislim, da bomo jutri ob glasovanju tudi rešili. Kar zadeva mednarodnega sodišča v Hago, naj povem tole. Potem, ko smo danes slišali prispevek gospoda Bramrca, moramo ugotoviti, da še vedno obstaja določena razlika med tem, kar gospod Bramrc ocenjuje za potrebno oziroma nujno in tem, kar dejansko hrvaška vlada tudi počne. Prosim eh, ljudi, ki zapuščajo dvorano, da to storijo čim prej in tudi tiho, zato da ne motijo poteka seje. Izvolite, gospod Svoboda. Hvala, predsednik. No, uh, zaradi povedanega ne morem še trditi, da obstaja popolno sodelovanje Hrvaški in zato mislim, da moramo ostati pri tem kompromisnem predlogu, ki ga imamo sedaj pred seboj. Kot rečeno, tisto, kar nam še manjka do popolnega sodelovanja, ni prav veliko, ampak vendarle mislim, da moramo skupaj Hrvaški dati sporočilo, da naj se še malce potrudi in še tisto, kar manjka, eh, nadoknadi. Eh, potem, kar zadeva izvajanje pravosodnih reform, vključno z bojem proti korupciji. Tukaj je Hrvaška ogromno postorila v zadnjem času, s tem delom bo seveda treba nadaljevati, ampak mislim, da vlada eh, pod novo predsednico vlade vsekakor počne zelo, zelo veliko, da bi pokazala, da nihče, ne glede na to, kako na visokem položaju morda je, eh, ni izključen iz eh, boja proti korupciji. Potem odnosi med Slovenijo in Hrvaško so se bistveno izboljšali od zadnjega poročila. Zelo, zelo me veseli, da sta Hrvaška in Slovenija dosegli dogovor. Hrvaška je tudi že ratificirala arbitražni sporazum v parlamentu in uh, upam, da bo tudi Slovenija kaj kmalo ratificirala ta arbitražni sporazum. Uh, Zadnja točka pa je še datum. Ves čas poteka razprave o tem, kdaj bomo predlagali eh, datum. Tukaj moramo biti previdni. Gre za nekakšen ciljni datum pod pogojem, da Hrvaška postori vse, kar je potrebno. Zdaj ne bi rekli, da je sredi leta 2010, ampak v letu 2010 nihče ne more reči, ali bodo pogajanja zaključena ali ne. Ampak naš cilj vsekakor to je in moje mnenje je, da ta pogajanja lahko zaključimo do takrat pod pogojem, da Hrvaška stori vse, da reši še določena odprta vprašanja. Kot rečeno, določena razhajanja tukaj še obstajajo, ampak eh, kar zadeva samo bistvo, mislim, da lahko jutri glasujemo dokaj poenoteno in damo od sebe sporočilo, še posebej Hrvaški, da so še tiste male razlike, tiste, tiste male pomankljivosti eh, mora odpraviti, eh, da bomo na ta način vendarle lahko potem leta 2010 prišli eh, do eh, pristopa. In tudi svetnik komisija morate storiti vse, kar je v njeni moči, da bo to eh, možno. In tudi dobrosvetski odnosi med Slovenijo in Hrvaško so nekaj, k čemu moramo pozvati. Eh, In eh, pomembno je, da se ta sporazum zdaj mm, v polni meri na obeh straneh ratificira in da potem lahko celoten proces steče in da se ta dvostranski problem eventualno potem tudi eh, reši. In to velja tudi za eh, tista še manjša odprta bilateralna vprašanja med Hrvaško in drugimi sosednjimi državami. Nasplošno torej pozitivno poročilo. Upam, da je to tudi tisto zadnje običajno poročilo o napredku in upam, da bomo potem lahko že podajali poročilo na podlagi izida pogajanja. Ampak kot rečeno, to konec koncev ostaje odvisno tudi še od eh, določenih prezadevanj, ki jih bo Hrvaška morala tukaj storiti. Hvaljujemo se poročevalcu, predajmo besedo gospodu Poseltu dve minuti. Hvala, predsednik. Kolegu Svobodi se zahvaljujem za odlično upravljeno delo, prav tako vsem ostalim poročevalcem v senci. Eh, vsem se zahvaljujem za odlično sodelovanje. Mislim, da dejansko to poročilo zelo, zelo uravnoteženo. V večini točk se strinjamo, glede morebitnih podrobnosti ne. Eh, bi pa na kratko se dotaknil določenih vprašanj v zmezi z kompromisnimi predlogi. Eh, kolega Svoboda, to, kar je dejal gospod Bramerc, mm, mislim, da nas mora privesti do ponovnega razmisleka o tem, ali ne bi morda drugi del, kajti imamo štiri dele pri tem glasovanju glede kompromisnega mandmaja ena, torej ali ne bi drugi del vendarle črtali iz tega kompromisnega mandmaja, kajte gospod Bramarc je jasno dejal, da ne ve, ali ti dokumenti sploh obstajajo ali ne. To je bilo zelo izredno povedano. E, in tudi sicer moram reči, da je bil zelo, zelo previden v primerjavi s tem, kar smo doslej od njega slišali in kako smo ga doslej citirali, tako da bi morda vendarle prosil, če ne bi tega drugega dela kompromisnega amandmaja številka 1 črtali ali zadevo drugače rešili. Pri kompromisnem amandmaju številka 2 naša skupina temu nasprotuje, kajti po našem mnenju eh, to sodi v okvirno poročilo. Zdaj pri Makedoniji zadeva popolnoma drugače formulirana kot pri Hrvaški in eh, zdi se mi, da ta tema sem sploh ne sodi, ampak to, kot rečeno, je stališče naše skupine kompromisni amadma 3, s tem se popolnoma strinjamo, enako velja tudi za tri ustne amadmaje, ki so res odlični. E, mislim pa, da je prišlo do določenega nesporazuma v sekretarijatu, samo na hitro bi se rad tega dotaknil, namreč pri ustnem amadmaju številka 2 smo po mošem mnenju v krogu poročevalk in poročevalcev v senci dosegli dogovor, da naj bi te prihajajoče spremembe v hrvaške ustave izpustili in da naj bi do glasovanja v plenumu najprej sploh ugotovili, ali se bo to zgodilo. In eh, pri prejšnjem besedilu tega ustnega amadmaja mislim, da bi morali ostati do preverbe te situacije. Sicer pa mislim, da je ta ustni amadma res eh, odličen. Hvala lepa. Gospod Weigl, dve minute. Eh, Pridružil bi se obema predgovornikoma, da je ta eh, osnutek resolucije pozitiven in, in optimističen in veseli me tudi, da je plot dobrega sodelovanja eh, med političnimi skupinami v, v parlamentu in tudi med eh, ljudmi, ki smo neposredno delali na končni verziji resolucije. Eh, v glavnem prevladujejo pozitivne ocene, ocene vzpodbude. Je pa nekaj kritičnih točk, ki seveda o katerih mora hrvaška vlada voditi računa in mislim, da že eh, nastop nove vlade z novo premijerko kaže, da bo imela hrvaška vlada drugačen pristop do vprašanj organiziranega kriminala in korupcije in do nekaterih drugih problemov, o katerih smo pogosto govorili v zvezi z Hrvaško. Vojna je poslila posledice na Hrvaškem eh, med drugim tudi v obliki masovnega eh, bega in umika in, in eh, še, vedno, še vedno velikih težav, ki jih imajo tisti Srbi, ki se želijo vrniti v svojo domovino Hrvaško. Mislim, da je prav, da poročilo opozarja na dolg, ki ga ima Hrvaška, da tudi na, zakon, na zakonodajnem področju omogoči v večji meri eh, povratek in, in popravo krivic tistim, ki jim je bilo to storjeno. Rad bi opozoril na en majhen problem, ki se pojavlja v tem parlamentu, namreč pričakovanje, da bo Hrvaška, eh, Srbija in druge eh, Eh, države ko se bodo eh, pridruževale evropski uniji nenadoma začele uporabljati skupni jezik ki ga ni več jugoslovanskega jezika ni in bi rad kolege poprosil naj bodo tolerantni do jezikov eh, narodov na tleh bivše jugoslavije tako kot morajo biti tolerantni do jezikov na drugih področjih evrope hvala lepa Grazie, onorevole Weigel. Hvala lepa, gospod Weigel. Gospod Bratner, dve minuti. Um, thank you for... Hvala lepa za predstavitev tega poročila. Kompromisni amandmaji mislim, da so šli v pravo smer. Hvala za to. Tudi mi pozdravljamo napredek Hrvaške na poti v EU. Haško sodišče, tukaj je še vedno ključno vprašanje omenjenih eh, dokumentov. In mislim, da kar smo slišali danes, kaže na to, da še vedno obstaja določen manevrski prostor za izboljšave in da moramo ustrajati na napredku na tem področju. Druga zadeva, ki bi rada izpostavila, pa je vprašanje pravosodja in pa uveljavljanja zakonodaje z področja zaščite človekovih pravic in pravic manjšin. Prišlo je do napredka na zakonodajni ravni, potrebujemo pa zdaj tudi boljše izvajanje te zakonodaje in to je nekaj, kar bo treba izredno zahtevati in mislim, da so naše medmaje besedilo zdaj ukrepili v tej smeri. Kar pa zadeva rok 2010, moram reči, da sem čisto zadovoljna s tem, da ne govorimo več o sredi leta 2010, kajti če jasno povem stališče naše skupine. Mislim, da nosimo neko splošno odgovornost za proces širitve na Zahodni Balkan in to je seveda v veliki meri odvisno od tega, kako bomo postopili s Hrvaško. Če bomo eh, storili enako, kot smo storili za Romunijo in Bolgarijo, da damo nek datum, potem pa gotovimo, da bo eh, potrebno opravljati še naknadno spremljanje situacije. To je zelo slab signal našim državljanom, kajti našim državljanom veščas pravimo, da je država lahko vstopi v EU le, ko izpolnijo vse standarde. In zato mislim, da bi eh, res to predstavljalo nevarnost za prihodni proces širitve na Balkanu, če bi se zdaj isto zgodilo s Hrvaško. In eh, nekateri se mi zdi, da imajo v mislih eh, to, da bi rekli 2010, potem zelo na hitro upravili. Eh, to širitev oziroma pristop Hrvaške in potem naknadno uveljavljali določene eh, procese spremljanja. Eh, to je najslabši rezultat, ki bi bil možen. In mislim, da moramo reči, ko bo Hrvaška pripravljena in potem ne bo več nobenega naknadnega spremljanja. In to je mnogo bolje, kot da zdaj dajemo eh, neke efektivne datume na podlagi nekih čudnih kriterijev in da imamo vse čas nekako v malih možganjih misel, da lahko potem uh, uveljavimo monitoring. Tako da mislim, da je pomembno, da Hrvaška lahko pristopi, ampak brez tega spremljanja, tega monitoringa. Hvala lepa, gospod, brat, gospod Peter, le dve minuti. Hvala lepa, gospod, ja. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, jaz sem bil vedno vesel, kadar smo ugotavljali in pozdravljali napredek eh, držav kandidatk in Hrvaške kot sosede Slovenije še posebej in pozdravljam tudi prizadevanja poročevalca svobode, eh, da bi poročilo čim bolj odražalo eh, dejansko stanje in tudi našo podporo temu procesu. Eh, jaz mislim, da je naša naloga tudi ta, da razvijamo, pomagamo razvijati atmosfero, ki bo pospeševala napredek in ki bo naklonjena na uravnotežen način reševanju odprtih vprašanj, eh, ki so nam poznana. Eh, in v tem smislu bi rad tudi povedal, da eh, je poročilo dovolj uravnoteženo in da ne odraža tako močno neke slike, ki smo jim bili priča v preteklosti, da gre tukaj za krivdo Slovenije, čeprav kakšen amandma mislim, da ni ravno uravnotežen, ampak jasno je, da zadržki Slovenije so bili samo eni od zadržkov, vemo za države, za druge države, ki so imeli druge zadržke, tako da tudi v tem smislu želim, da tudi kompromisni amandmaji odražajo eh, tako sliko. Jaz si želim, da so ta odprta vprašanja čim prej rešena, Eh, in da imamo na koncu tri zmagovalce, Hrvaško, Slovenijo in Evropsko zvezo. Eh, glede arbitrov, ne vem, če je naša naloga, da se ukvarjamo tako natančno s tem, kdo naj bo arbiter, eh, to naj državi uredita v duhu dogovora. Rad bi pa omenil še nekaj, kar se tukaj postavlja precej upanja v arbitražni sporazum. Jaz obžalujem dejstvo, da je bila opuščena filozofija, s katero je prišel na dan komisar Len in po kateri bi reševali, bi zadeve gledali simultano, da se hkrati dogaja reševanje mejnega vprašanja in hkrati napreduje eh, pogajalski oziroma pristopni proces. Prišlo je do dogovora, da se da arbitraža začne delati šele po podpisu Eh, pri hrvaške pristopne pogodbe, eh, kar utegne imeti eh, tudi posledice, ki ne no-, vodijo nujno v dobre rezultate. Zato upam, da boste obe državi tudi s pomočjo Evropske komisije poiskali poti, da se teh problemov rešita pravočasno. Hvala lepa ali morda kdo v zastopstvu komisije želi eh, prispevati k razpravi. Gospod Jones, ne, zdi se mi, da ga ni. Potem pa predajam ponovno besedo gospodu Svobodi, da da repliko na to, kar je bilo povedano. Izvolite, vas bom vam bomo prisluhnili z zanimanjem. Hvala lepa. V zvezi s tem, kar je ravno kar dejal kolega Petele, moram povedati, da je pač predmet sporozuma ta, da se arbitraža začne po zaključku pristopnih pogajanj. Tako to pač je, to je bil del tega dogovora. In kar je dogovorjeno, je dogovorjeno, to treba sprejeti. Potem glede argumenta v zvezi za Bolgarijo in Romunijo. Tukaj je razlika, kajti takrat je bilo govora o konkretnem datumu, na katerem smo delali. Tukaj pa govorimo zgolj o možnosti, o možnosti, da bi pogajanja zaključili eh, v tem času, potem pa sledi še ratifikacijski proces in tako naprej. Tretja zadeva, če se odobam na to, kar je dejal kolega Poselt lahko si predstavljam takšno spremembo, ampak to bo seveda zdaj odvisno od tega, ali se bova dogovorila. Mislim, da nima smisla, da o tem eh, zdaj govoriva in da iščeva nek kompromis, ki ga boste potem zavrnili. Lahko bi si predstavljal, da bi pri kompromisnem amandmaju v prvem delu eh, zadevo oblikovali takole. Tam proti koncu. Reiterated that one concern has remained unresolved. Torej podarja, da eno vprašanje ostaja nerešeno in gospod Bramerc je to dejal in sicer napredek pri iskanju manjkajočih vojaških dokumentov in potem sledi naprej, tako kot eh, je bilo. Drugi stavek pa bi se potem glasil, še enkrat poziva hrvaško vlado naj intenzivira svoje prizadevanja eh, v zvezi z popolnim sodelovanjem z mednarodnim sodiščem v Hagu. Potem se izognemo vprašanju, ali dokumenti obstajajo ali ne, zadeva je nekoliko bolj splošno redigirana, ampak mislim, da s kolego posletom lahko o tem še govorimo, morda bi lahko stvar rešili v tej smeri. Če meni, da je pa stvar še vedno prekritična, bomo pač ostali pri prvotnem besedilu in potem glasovali. To bi bilo vse, predsednik z moje strani. Kot rečeno, majhne razlike vedno obstajajo in v demokraciji se o tem pač glasuje, sicer pa ne vidim kakšnih velikih problemov. Bi pa morda omenil samo še eno stvar predsedniške volitve na Hrvaškem so pokazale tudi, kako uh, je država bolj zrela. Uh, populistične in ne najbolj korektno delujoče kandidate eh, mislim, da so izločili in mislim, da so v drugem krogu izvolili zelo resnega kandidata, ki se želi boriti proti korupciji in mislim, da je to zelo pozitiven znak za Hrvaško vnaprej. Hvala. Hvaljujem se poročevalcu. Nažalost moram eh, za tri minute prekiniti eh, zasedanje, sploh niti ni podpredsednika, ki bi me lahko nadomestil. Oprostite, ampak potrebujem tri minute. Preden predam besedo poročevalki gospe Omen Reuten za predlog resolucije o poročilu o napredku Turčije v letu 2009, bi rad eh, dal dobrodošljico delegaciji odbora za zunanje zadeve turškega parlamenta in eh, predsedniku Merkanu, ki eh, spremljajo današnjo razpravo. Delegacija obsega tudi člane parlamentarnega odbora za harmonizacijo z evropsko zakonodajo, so predsednika eh, skupnega parlamentarnega odbora gospoda Edvana. In eh, torej so tu med nami in spremljajo našo razpravo. Če je kolegica Omen Reuten že pripravljena, zdi se mi, ja, da zelo disciplinirano sedi v svojem sedežu in, preda in predajam besedo, zanimanjem vam bomo prisluhnili, izvolite. As always, Mr. President, disciplines. Beste voorzitter, I will speak in, uh, in... Govorila bom nizozemsko, gospod predsednik. Favore, eh, per favore, eh, kolegi. Prosim, eh, kolegi, zasedanje se nadaljuje, torej če imate kako razpravo, kak pogovor, vas prosim, da greste iz dvorana in eh, to zaradi spoštovanja drug do drugega in torej v tišini bomo prisluhili uspe Omen Reuten. Izvolite. Hvala, predsednik. Predsednik, kolegice in kolegi, dovolite. Da, pričnem svoj prispevek s tem, da se zahvalim kolegom za konstruktivni prispevek, ki so da, ga dali k pripravi tega poročila. prišlo je do usklajevanja, bistvenega in pozitivnega usklajevanja z poročevalci v senci in uspelo nam je najti eh, neko skupno točko v zvezi s številnimi temami. Gospod predsednik, moj namen je to, da mi kot parlament zauzamemo jasno stališče, kristalno jasno stališče, uravnoteženo stališče in tudi dosledno stališče. S tem, da damo eh, določeno sporočilo, ki eh, naj ga podpre velika večina. Preden preidem k predlogom sprememb, naj podam nekaj misli v zvezi s temami, ki eh, skrbijo mene in moje kolege. Gre tukaj za neka razmišljanja v zvezi z nedavnim razvojem razmer. Prejšnji teden v Strasburgu smo razvili razpravo, v zvezi z prepovedjo DTP-ja. Po uh, razsodbi ustavnega sodišča decembra je prišlo do določenih uh, napadov in bili smo priča uh, retacijam članom stranke demokratične družbe DTP in tudi članov uh, parlamenta, torej naših kolegov. Eh, začetek eh, pozitivne razprave avgusta lansko leto je bil videti, kot da bo privedel do rešitve tega problema. In kot predstavnica eh, voljivcev moram molčati v zvezi z razsodbo ustavnega sodišča. To, da, gospod predsednik, zdi se mi, da je ustavno sodišče zahtevalo uveljavljanje eh, sklepov Strasburskega sodišča in Beneške komisije. Druga točka, gospod eh, predsednik, naj povem, da počasi govorim, ker sem ugotovila prejšnji teden, da prevod v angleščino mojih besed Eh, je bil zelo počasen, zato bom zelo počasi govorila, pravi govornica. Prejšnji četrtek se je ustavno sodišče izreklo v zvezi z um, pristojnostmi vojaških sodišč in v zvezi z zakonom, katerega namen je bilo omejevanje teh pristojnosti teh vojaških sodišč. V poročilu skupaj s kolegi sem pozitivno ocenila ta zakon. To, da ustavno sodišče takoj zatem je razveljavilo ta zakon. Moram povedati, da to me zelo uh, skrbi. Zaskrbljena sem tudi nad. Uh, nad, nad učinkom, ki ga lahko ima tako imenovana zadeva Sletemer. Gospod predsednik, sodišče se izraž, izrazi na podlagi eh, Državne, državnih predpisov in ko eh, se sodišče izrazi v zvezi z predpisi, ki niso všeč niti Turčiji, niti nam, potem je potrebna določena revizija tega pravnega okvira, torej tu mislim konkretno na ustavo. Torej, gospod predsednik, naj eh, pozovem vlado, ampak tudi opozicijo, eh, k temu, da eh, skupno najdete neko rešitev za ta problem, za ta ustavni problem in za to, da potem lahko sprožijo vse potrebne reforme na tem področju. In gospod predsednik, še tretji vidik. Um, Evropsko sodišče je eh, izvedli, izvedlo prvo preverjanje pomoči iz leta 2002 do 2007. V obdobju 2002 do 2004 smo ugotovili, da absorpcijska sposobnost Turčije je bila neprimerna. To, da gospod predsednik od leta 2004 do 2006 absorpcijska zmogljivost Turčije, kar zadeva evropske programe, se je izboljšala. Turška organizacija, turška ureditev se je postopno izboljšala. To je treba povdariti. To, da videti je, da a, prioritete so morda bile prepogoste, torej a, v bistvu zaradi tega je potem bilo potrebno to vse skupaj razveljaviti. Zato bomo vedla ustni amandma, zato da prosim Evropsko komisijo, da preveri pozorno učinke eh, instrumenta IPA, ki je sicer sam po sebi pozitiven instrument, ampak ki ga je treba uporabljati veliko bolj učinkovito. Sedaj pa predsednik prehajam na predloge sprememb, bodi si kom, tudi kompromisne predloge. Imam šesta eh, pripomba, prvi in prva pripomba. Skušala sem Eh, skušala sem združiti vse v en sam kompromisni predlog. Nekateri predlogi so bili ali prespecifični oziroma so, so niso bili nikakor vezani na dejstva in na dogodke iz leta 2009 in torej jih nisem sprejela. Drugod pa sem se držala predlogov kolegov, naprimer 17, amadma, ne 70, oprostite, kolege Lamsvorda oziroma 100 kolege Maroj. 27 Avel, 28 Arzigovjo, gospede Kajzer, 184 Erdija in potem Lambsdorfa. Gospod eh, predsednik, Cipr. Tudi eh, to je zelo pomembna tema, ki odigrava pomembno vlogo. Skupaj so poročevalci v senci, sem skušala najti jasen kompromis, ki naj bo čim bolj skupen dejansko. In eh, sedaj bi eh, prosila kolege, da spoštujejo ravnotežje, ki smo ga dosegli. Dejansko cilj je bil ta, da pridemo do kompromisa v zvezi s točko 10. Vse sem prosila, da umaknejo predloge sprememb v zvezi z odstavki 28, 29, 30 in tudi uvodna iz, k uvodni izjavi 3. Mnogi so to storili in mnogi bodo morda še to storili naknadno, zato da omogočijo sprejetje tega eh, kompromisnega predloga spremembe. In potem še nekaj, gospod predsednik, občutek imam, da Mm, iskanje nekega kompromisa mora, uh, mora spremljati tudi spoštovanje potem tega kompromisnega predloga in to naj povem. Uh, predvsem kolegom iz uh, socialdemokratske stranke in potem še neko dejstvo, ki me navdaja z, mm, z skrbljenostjo. Predlogi spremembe v zvezi z uvodno izjavo A, tako kot sem prej povedala, uh, s temi se ne morem strinjati. Zakaj, predsednik, ker imam že izkušnje s parlamentarnim delom na to temo in torej vem, da naprimer predlog spremembe 28 ne, verjetno ne bo uh, deležen podpore večine parlamenta. Poleg tega 28. predlog spremembe ne dodaja ničesar k uvodni izjavi A. Uvodna izjava A je kompromis, ki smo ga svoj čas eh, dosegli s kolegi, tudi s kolegom Svobodo. Uvodna izjava A pravi, oziroma uvodna izjava A je neko besedilo, ki je izredno uravnoteženo in ki ne želi povzročati nikakršnih frustracij, noče povzročati uh, tren, želi samo povedati, da začetek pogajanja in tako dalje in tako dalje. Torej, predsednik, ponavljam še enkrat, da moj cilj s tem poročilom je to, da uh, dam jasno sporočilo. Želim torej še enkrat povedati, da, poročilo, da je to poročilo v vaših rokah kot člani tega parlamenta. Torej sem z, m, mm, res prepričana, da kar zadeva pristop Turčije, moramo dati le te jasno sporočilo, jasno sporočilo, ki vključuje vse člane tega doma. Torej, to sporočilo je lahko odločno, močno, samo ko se zavedamo, da moramo uh, zajeti čisto vse. In zaradi tega si zelo prizadevam in uh, Eh, prosim tiste člane, ki niso umaknili oziroma ki bi eh, želeli podati nove amandmaje oziroma ki niso umaknili, bi jih prosila še enkrat, prosim, dajte umakniti te svoje amandmaje, kajti na tak način bomo oblikovali ustrezno besedilo in dali močno sporočilo, ki ga res potrebujemo. Hvala. Ringrazio la relat- Zahvaljujem se poročevalki za jasno in izčrpno predstavitev. Imam tu eh, na seznamu res zelo veliko število, prošen za besedo, več kot 12 prispevkov in eh, torej bi vas prosil res za kratko, bom takoj predal besedo, besedo um, poročevalcem v senci in ko- koordinatorjem. Začnimo z gospodom Howitom za dve minuti. Izvolite. Uh, if it's two minutes, I'll have to, uh... Mm, če imam dve minuti na voljo, potem moram res strniti. Uvodoma naj povem, da se zahvaljujem gospe Omen Reuten. Nismo bili sposobni priti do popolnega dogovora, ampak smo se zelo zbližili. Mislim, da imamo nekaj točk, kjer uh, dejansko še se še razhajamo, zelo malo jih je. Uh, Filozofija naših amandmajev kot socialistična skupina je to, da smo za eh, pristop, da se želimo ukvarjati z nekaterimi kritičnimi, tež, težkimi vprašanji kot CIPR, kot eh, tudi um, turška skupnost na severu otoka in tudi kar zadeva tudi pravice grške manjšine na jugu. Eh, sicer podpiramo to poročilo in eh, nedvomno se je gospa soočala z nekaj težkimi eh, argumenti in želel bi torej, da ta parlament in to poročilo ostane naklonjeno reformam v Turčji. Prišli smo do kompromisa, do sporazuma okrog skoraj vseh kompromisov in mm, razen morda dveh točk. In sicer poročevalka je želela, da umaknemo amandma 28 v zvezi z uvodno izjavo A. Ta izjava je uravnotežena in pravi, da eh, reforme eh, so eh, potrebne, ampak se morajo še nadaljevati v trči in ugotavljamo, da dejansko poročilo Evropske komisije je ključnega pomena in predvsem, ko pač dejansko, če ne bo prišlo do celotnega spoštovanja vseh eh, meril, ne bo prišlo do eh, nikakršnega pristopa. Se pravi, da moramo gotoviti, kje stoji večina v tem odboru in v tem parlamentu in v vseh političnih skupinah. In torej, dajte si ogledati amandma 28, dajte si ogledati to, kaj pravi Turčija, ki zahteva od nas, da spoštujemo naše eh, obveznosti, ampak tudi Turčija kot prva mora spoštovati svoje. In drugič, kar zadeva glasovalni seznam, naj pritegnem pozornost predsednika, predsednika in sekretarjata. Eh, glasovalni seznam v zvezi z mm, kompromisnim predlogom 10 vključuje amandmaje, ki so povezani z odstavkom 28 in izvodno izjavo E. Iz eh, zapisnika iz prejšnjega zasedanja boste ugotovili, da ni prišlo do dogovora, do soglasja in eh, kar zadeva 100. 52 oziroma 52, 53, kar zadeva socialistično skupino, in smo vse vključili v kompromisni predlog 10. Želimo torej, da glasovalni seznam odraža to, kar je povedano prejšnji teden in dejansko imamo priložnost, da um, izpostavimo torej manjvaje 152, 22 in 23. Eh, gospod Howitt, moram vas opozoriti, da ste krepko presegli čas, eh, ki ste ga imeli na voljo, glede na to, da je šlo za tehnično, eh, tehnični prispevek, ker sem vam dovolil, da ste govorili do konca, to da prosil bi naslednje, da se držijo odmerenega časa. Gospod Lamsford. Um. Hvala lepa. Tudi sam se zahvaljujem Marii Umenreuten. Zahvaljujem se za korektno sodelovanje. Naš cilj je uravnoteženo poročilo, ta cilj nam je skupen. Želimo poročilo, kjer bomo podprli gibanje v Turčiji za reforme. Želimo, da se reforme v Turčiji nadaljujejo, mi kot parlament, pa moramo vplivati z našimi dokumenti, da se bo to tudi zgodilo. Ravno zato menim, da predloga spremembe 28 ne smemo podpreti namreč. Pri uvodni izjavi A smo po dolgi razpravi prišli do neke formulacije, ki govori o pogajanjih, ne da bi govorili, kakšen je cilj, pač pa rečeno je, da je to odprt proces, pristop je mogoče, bodo izpolnjena merila. Ne vemo pa, ali se bo to ob koncu procesa tudi dejansko zgodilo. In zato je uvodna izjava A uravnotežena. Mnogi kolegi najdejo svoje mnenje v tej uvodni izjavi. In zato menim, da ne bi smeli spreminjati te uvodne izjave. V tem poročilu tudi pošiljamo signal glede sodbe ustavnega sodišča. In hvaležen sem za predlog Rio Human Reuten glede številke 9. Želimo civilni nadzor nad vojsko želimo civilni nadzor političnega življenja v Turčiji in zato je bila odločitev ustavnega sodišča nedvomno problematična. Za mojo politično skupino je še zlasti pomembno vprašanje svobode govora in izražanja mnenja. Sprejemam predlog spremembe 23 glede svobode tiska. Vendar pa je treba zagotoviti svobodo tiska in svobodo govora tudi pravno gledano. In včasih se zdi, da ni ustreznega pravnega okvira, čeprav teče razprava v zvezi s tem, kaj tile tako bomo lahko zagotovili ustrezne reforme. Hvala lepa, gospa Flotr, eh, predsednica Mešanega odbora med Turčjo in Evropsko unijo.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 neke kolektivne želje, da pridemo do čim širšega kompromisnega predloga. Eh, lahko rečemo, da naše razprave so privedli do popolne odprave vseh razhajena pri jutrišnjem glasovanju. Ne, to ni res. To, da prišli smo, do, eh, zelo, eh, prišli smo zelo blizu skupnemu stališču, kar zadeva današnje presojenje trenutnih razmer v Turčiji. Naj eh, povem nekaj bolj eh, konkretnega v zvezi z m, mm, predlogi spremljanja sprememb. Predvsem se zahvaljujem gospe Omen Reuten, ker je dodala ustni amandma, ki je, eh, s čimer je nakazala razočaranje zaradi omejitve, eh, zaradi pač um, razveljavitve omejitve vojaških, pristojnosti vojaških sodišča. Uh, eh, to, da seveda moramo ustrezno, ustrezni sporazum poiskati v turškem parlamentu, kar, kaj ti v tistem primeru je ravno neka politična stranka, ki je pogojevala sodbo ustavnega sodišča in zaradi tega bi se morali osredotočiti na to in iskati torej tudi neko ustrezno podporo in soglasje v turški skupščini. Umikam predlog spremembe 16. Gospa Omeroj, ten to ve. V zvezi z vaškimi stražami na jugovzhodu, to je neka točka, ki jo najdemo nekje eh, bolj naprej v poročilju, kar zadeva predlog spremembe 132, ki ni predmet kompromisa, pritegujem pozornost kolegov na uh, oporečnike uh, vesti, torej to ni uh, Eh, torej kar zadeva ugovor vesti, tukaj eh, je povezano z sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice in v zvezi z zadevo Ülke in zadeva torej mnoge ljudi, mnoge primere v Turčiji. Eh, naše delo kot poslanci je to, da eksplicitno se eksplicitno navežemo na ta primer. Naj se navežem tudi na znameniti kompromisni predlog 10, za razliko od tega, kar je napisano v glasovalnem seznamu in kar zadeva Admanda 156, ne spada v kompromis 10. Če bo prišlo določenega glasovanja v zvezi z nečim enostavnim, kjer bi rekli, da nad, si nadejamo, da Turčija si maksimalno prizadeva, tako kot vse zainteresirane strani, tudi mi, tudi Združeni narodi, pri iskanju nekaj trajnostne eh, rešitve za Cipr. In potem še eh, predlog spremembe 28, kjer naknadno izpostavljamo cilj pristopanja k Evropski uniji, zdi se mi pametno in to bomo podprli. Hvala lepa kolegi, zahvaljujem se gospe Omen Rojte. Gospod Van Orden, dve minuti. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, Hvala lepa. Mislim, da ne bom izkoristil dveh minut, ampak najprej želim povedati naslednje. Strinjam se, da moramo poslati jasno sporočilo Turčiji glede potrebe po tem, da se morajo reforme nadaljevati. Obenem pa moramo biti pravični in natančni. Mislim tudi, da ne smemo zlorabljati koncepta kompromisnih predlogov sprememb, kajti po mojem kompromis odraža vse elemente, ki jih ima kompromis. In če si pogledam kompromis deset, ker najdem tudi. Torej, tu so tudi trije moji kompromisni oziroma predlogi sprememb 140, 69 in 75. Pa vidim, da se ideja mojih amandmajev ne odraža v kompromisu kompromisni predlogi sprememb ne morejo biti način, da se odstrani ime poslanca z glasovalne liste. Sam sem pozval k temu, da bi imeli uravnotežen pristop k temu. Recimo, v mojem predlogu spremembe 169 ne gre samo za to, da bi pozivali turško vlado naj podpre pogajanja o odnosih s Ciprom. Pač pa moramo pozvati tudi grško vlado, ne samo turško, tudi grška vlada mora to podpreti, zato da bo rezultat pozitiven. Moj predlog spremembe 175 govori o raziskavah območja vzhodnega sredozemlja zaradi nafte. To bi lahko imelo pomemben vpliv na vprašanje naseljencev in reševanje ciprskega vprašanja. Podobno, ko pravimo, da Turčija ni uresničila dodatnega protokola, bi morali omeniti tudi, da tudi Evropska unija ni uveljavila svoje odločenosti, da prekine z izolacijo Severnega Cipra. Mislim, da tega ne moremo kar tako pozabiti, še zlasti pa me skrbi zloraba uporabe instituta kompromisov. Ja. Ja. Naslednji poslanec. Hvala lepa. Najprej Želim pozdraviti prizadevanja gospe Umenrojten, ki jih je uložila v to poročilo in tudi prispevke vseh poslancev. Mi se zauzemamo za napredek Turčije. To vedno znova podarjam, ker želim, da se ve, da sem trdno prepričan, da je interes Grčije v demokratizaciji Turčije, reševanju problema Cipra in temu bi lahko sledil tudi vstop Turčije v EU. Vidimo, da prihaja v Turčiji še vedno do težav in pomembno je, da podpremo tiste predloge sprememb, ki bodo prispevali k rešitvi ciprskega vprašanja. Pomembno je, da so predlogi sprememb pristaki, da delajo v tej smeri. Vsi morajo prispevati k razrešitvi ciprskega vprašanja. Nekateri predlogi sprememb pa ne spodbujajo Turčije, da sodeluje tako intenzivno kot Grčija in tudi obe strani na Cipru. Turčija bi morala prevzeti svojo vlogo. Gospa Flotre in gospod Van Orden sta podala nekatere prepombe, ki so zelo pomembne. In ciprski Turki bi morali imeti vodilno vlogo v teh razpravah. Ampak tudi ciprski Grki morajo biti glavni akteri. Ključno vprašanje je, kako naj se konča okupacija. To je naš pristop. Smo za to resolucijo, vključno z decembrskimi sklepi in našim stališčem glede glasovanja o pogrešenih osebah. Dve minuti. Gospod Brok, dve minuti. Gospod predsednik, par pripomb imam. In sicer glede ankarskega protokola tu je treba povedati, da je enkrat pač dovolj. Videli smo tudi, da je rok že potekal konec prejšnjega leta. Zdaj ne moremo z novimi stvarmi vedno znova govoriti, da to, kar je že bilo eh, določeno, bomo ponovno pogojevali z nečim drugim. Ne. Sprejete sklepe in obveznosti moramo spoštovati. Drugo. Prošnja gospodu Hawitu naj ponovno razmisli o svojem stališču. V naslednjih petih letih gremo lahko po strategiji dveh tirov, tako da bomo glede vprašanja Turčije razcepljeni, ko bomo rekli, naj se zaključi proces pogajan ali pa lahko gremo po poti, ki jo je uspešno zagovarjala gospod Menrojten v zadnjih letih, namreč naj se pogajanja nadaljujejo. Seveda pa to zahteva zavezanost določenih kolegov. Sam menim, da je v interesu Evropske unije tega parlamenta in Turčije, da skušamo poiskati neko srednjo pot in na Turčiji, Evropski uniji in seveda Evropskem parlamentu je, da ne pridemo v pretirano vroče razprave. Videli smo predlog spremembe 28. Lepo prosim, da ponovno razmislite do jutri, ali je ta pristop smiseln ali pa ne bi raje sledili uspešnim prizadevanjem gospe Umen Reuten. Hvala lepa. Onorevole Koppa, per due minuti. Gospa Koppa, dve minuti. Hvala lepa. Najprej želim čestitati poročevalki. Hvala lepa za izvrstno in uravnoteženo besedilo. Kompromisni predlogi sprememb so izvrstni in zbližujejo različna mnenja. Poročilo v Turčiji prihaja ob zelo ključnem trenutku. Zadnje odločitve ustavnega sodišča, da prepove stranko DTP, pa tudi siceršne odločitve sodišč kažejo na to, da politične oblasti še nimajo nadzora nad vojsko. Zato je pred Turčijo še zelo dolga pot preden bo lahko prišlo do pristopa. Teološka šola Harkil ostaja zaprta, ostaja spor z Grčijo, ostajajo kršitve zračnega prostora Grčije. Skratka, če želimo, da se nadaljuje dialog med Atenami in Ankaro, potem je treba nekaj storiti glede teh negativnih dogodkov. Turčija bi morala spoštovati svoje obveznosti glede demokratizacije, ki jo tudi Turčija sama zelo potrebuje. Gospod Kazak, dve minuti. Euh, Hvala lepa, predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Menrojten za to, da je tako dosledno opravila svoje delo pri pripravi tega osnutka resolucije. Bi pa rad tudi povedal svoje mnenje glede zahteve oziroma prošnje, ki sem jo dobil z njene strani, da bi umaknil tiste amandmaje, ki zadevajo razmere na Cipru, zato da bi bil ta osnutek resolucije oziroma poročila bolj uravnotežen. Kolikor se spomnim lanskega poročila o Turčiji, smo imeli zelo, zelo uravnoteženo besedilo kakor tudi v, v prvotni različici. Tukaj pa mislim, da smo s kompromisom številka deset nekoliko izven tega duha ravnovesja in uravnoteženosti, ki je bil položen v zibel k temu predlogu. Še posebej, ko gre za razmere v Famagusti, naprimer. Te teme so stvar pogaja med obima skupnostima na otoku in mislim, da nima zadeve, da to zdaj vključujemo v besedilo. Prav tako bi se navezal na to, kar je dejal gospod Jeffrey Van Orden, glede dejstva, da v kompromisnem amandmaju številka 10 ni ničesar, kar že ne bi bilo v številnih drugih amandmajih. Gre torej za to, da ohranimo nek eh, duh ravnovesja in da tudi komisiji pri sporočimo, da naj se drži svojih obljub iz 2004, namreč da se preneha z gospodarsko osamitvijo severnega dela eh, Cipra. Zato menim, da treba ustrajati na dejstvo, da če želimo ohraniti ravnovesje, je potrebno upoštevati tudi eh, to in ohraniti vsaj enega od omanjmajev, ki govori o tem, da se mora parlament izreči tudi glede prenehanja gospodarske osamitve severnega dela otoka. Hvala lepa. Tudi sama se želim zahvaliti gospe Oman Reuten za to poročilo, ker je precej uravnoteženo za razliko od vseh drugih razprav. Se zdi, da smo tukaj zelo razdeljeni na tiste, ki smo za in tiste, ki so proti. mislim, da Turčija potrebuje reforme. Mislim in tudi upam, da drugi razmišljajo tako, da je obet vstopa oziroma članstva dobra motivacija. Če Evropska unija reče ne, potem reforme ne bodo potekale. Gospa Omenrojten je dejala tudi, da je zelo pomembno, da Evropski parlament posle jasno sporočilo Turčiji. To sporočilo mora biti močno. Vodna izjava A je z tega vidika zelo dober zgled. Gospa Umen Reuten je selektivno citirala nekatere navedbe in se potem ustavila za izjavo, ki govori o odprtem procesu. Namen procesa nikoli ni bil, da ostane to odprt proces. Vedno je bilo govora o članstvu, zato moramo v interesu reform v Turčiji, pa tudi v interesu Evropske unije Turči, turškim državljanom poslati jasnejše sporočilo. Pa Džanako. Uh, ja, ti nekaj se sitiš. Najprej hvala lepa za to poročilo. Ne samo, da gre za uravnoteženo poročilo, vendar pa se mi zdi, da se to poročilo približuje tudi resnici. In to je zelo pomembno, ne glede na to, kakšne so naše želje glede vstopa Turčije. Turčija je država kandidatka in ne moremo ji odrekati pravice, da si prizadeva za izpolnjevanje kvenhavenskih kriterijev, zato da bi nekoč postala članica Evropske unije. Tudi sama se zauzemam za to, da se ne igramo s Turčijo. Pa tudi Turčija, če so se odločili za to pot, potem se mora prilagajati vsemu tistemu, kar je predvideno za demokratične države v Evropi. Gospa Umenrojten si je seveda zelo prizadevala, prosila tudi, da se umaknejo predlogi sprememb. Ampak tukaj gre za poročilo državi kandidatki, gre za veliko državo. Če bo ta država postala članica Evropske unije, bo to imelo veliko pliv na položaje v Evropi. Sama sem za predloga spremem 99 in 102. 99 sem skupaj s kolegom uložila sama. Tukaj gre za dva otoka, kjer najdemo tudi grško manjšino. Minuti. Gospod Mavro Nikoles. Hvala lepa. Tudi sam se zahvaljujem gospe Omen za njena prizadevanja. Seveda je morala upoštevati tudi, kakšne so dejanske možnosti za to, da smo dobili v roke resolucijo, ki je precej uravnotežena. Želel bi izraziti zadovoljstvo zaradi tega, da ker je omenjena okupacija, ker so omenjeni turški kolonizatori. To po našem mnenju predstavlja zelo veliko tveganje, tveganje, da pride do demografskih sprememb na Cipru. Druga stvar, ki jo želim omeniti, je, prav je omeniti, da morajo vsi zainteresirani sodelovati pri razrešitvi vprašanja Cipra. Vendar pa moramo vedeti, da je Turčija tista, ki okupira ozemlje in ki ima vojaško prisotnost, ki jo ne mogoče razrešitev tega vprašanja. Zato, glede ciprskega vprašanja, moramo zahtevati človekova, človekove pravice za državljane. Turčije, ki živijo na Cipru. To so stvari, zaradi katerih tvegamo, da se bodo pojavili še novi problemi pri iskanju razrešitve ciprskega vprašanja. Ko govorimo o izolaciji ciprskih Turkov, ni povedano to, da je to tesno povezano z turško vojaško prisotnostjo. 20 od 80 tisoč ciperskih Turkov dela, obdeluje zemljo na grški strani. To se mi zdi zelo pomembno. Gospod Duff. Um, uh, eh, Mr. Stefan Ufula, uh, eh, Gospod Stefan Fule nam je povedal, da bi morali poskrbeti za to, da proces turškega pristopa ponovno pridobi verodostojnost. Mislim, da ima prav. Predlog spremembe 28 smiselno podpira pristop komisije. Sam ga bom podprl. Prav je, da preizkusimo, kakšna je temperatura znotraj parlamenta. Glede Cipra pa bi vas prosil, da pozitivno proučite predlog spremembe 164, kjer je govora o tem, da bi morali podpreti razgovore med eh, Kristofijasom in Talatom. Zdi se mi, da je to ključni čas in da je sedaj čas, da pride do umika vojaških pripadnikov. Že danes, po mojem mnenju, je tukaj treba uproštevati tudi blokado trgovinskega vprašanja. To bi bila stvar, ki jo Turčija lahko naredi takoj in s tem pripomore k razrešitvi vprašanja otoka. Menim, da to ni ustrezno odraženo v kompromisnem predlogu spremembe deset. Solides per due minuti. Gospod Kasulides, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam se želim zahvaliti gospe Oman in rad bi dejal, da so predlagani in dogovorjeni kompromisni predlogi sprememb, kot so jih predlagali poročevalci v senci, torej ti dajajo neko ravnotežje in Turčji dajajo vedeti, da če bo sledila po tej poti, bo kot članica nekoč tudi eh, lahko uživala vse prednosti. To je sporočilo, ki ga mora poslati ta odbor. Glede vprašanja Cipra je pomembno tudi to, da vemo veliko o tem, kaj Turčiji preprečuje napredek. In ravno zaradi tega moramo biti zelo previdni pri dikciji. Dikcija gospe Omenrojten je po mojem mnenju zelo primirna. Ne poznam nobene druge države, kjer bi prišlo do tikratnega povečanja dohodka na prebivalca, kot se je to zgodilo v turškem delu Cipra. Pa kljub temu imenujemo ta del osamljeno območje. Če želimo, da pride do popolnega odprtja, potem je to naloga vseh. In to tudi ni pravo sporočilo Turčiji. Pomembno je, da ljudje, ki podpirajo vključitev Turčije v Evropsko unijo, razmišljajo v tej smeri. Minuti. Gospod Teokarus.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 begunci, ciprski grki, doživljajo nenehno kršitve njihovih pravic, obračajo se na Evropska sodišča. Poleg tega vidimo tudi, da prihaja tudi na jugu do posamičnih eh, izolacij. Tukaj gre za ozemlje, na katerem živijo ciprski grki. In kdo je kriv za vse to, to je nedvomno vojaška prisotnost. Naj poudarim dvoje. Izraz settlement of Turkish citizens on the island. To je treba opredeliti kot nezakonito naselje. Tukaj gre za vojne kršitve. Potem pa naj spomnim še na nekaj. Nekateri kolegi so govorili o predlogih gospoda Talata, ki da predstavljajo pozitiven znak. Vendar pa ti predlogi prinašajo nekatere stvari, ki niso sprejemljivo, recimo dve banki, dve državljanstvi in tako dalje in tako naprej. S temi predlogi želijo turške državljane spremeniti v državljane Evropske unije, še preden pride do vključitve Turčije v Evropsko unijo. Gospod Komacakos. Hvala lepa. Mislim, da je gospod Menrojten opravila izjemno kakovostno delo. Videli smo konstruktivnega duha, kar velja tudi za kompromisne predloge sprememb, ki so bili predstavljeni. Kolegi so že dejali, da ne smemo zmotiti tega občutljivega ravnotežja, ki smo ga dosegli v besedilu. Vendar pa ne skrivam, da bi si sam želel, da bi bili bolj jasni, ko govorimo o nenehni dejavnosti Turčije na področju vojaške navzočnosti v sredozemlju, vzhodnem sredozemlju, vidimo, da prihaja do okupacije grških otokov. In to je vzrok za zaskrbljenost, celo strah, da bi utegnila nastopiti kriza. Gospod predsednik. Nedavno smo videli, da je med letoma 2000 in 2003 Turčija na egejskem območju sprožila krizo zaradi notranje političnih razlogov Turčije. Šlo je za nekatere publikacije v časopisih in tega turški generali sploh niso kategorično zanikali. To kaže, da se vojaška dejavnost Turčije na vzhodno egejskem območju nadaljuje. To pa bi lahko postal instrument, ki bi sprožil krizo in ustvaril napetosti. Tega pa si Grčija in tudi druge evropske države ne želijo. To je treba omeniti. Sicer pa se mi zdi predlog dober. V imenu komisije, gospod Filori. Yes, much, uh, um... Hvala lepa. Gospod predsednik, zelo na kratko, ker imam samo dve minuti. Glede konkretnih vprašanj v zvezi s poročilom gospe Umenrojten, najprej zahteva, da se opravi neka celovita študija glede programa GAP na jugovzhodu. Kot smo povedali že v resoluciji lani, ne moremo opraviti take študije. Razlog je najprej obseg take študije, ker tukaj gre za um, kmetijstvo, um, podeželsko infrastrukturo, gozdarstvo, izobraževanje, zdravstvo. Gre za dve poreči, kjer imamo 22 jezov in 19 elektrarn na območju 17 tisoč km2. Kot vidite, to presega mandat komisije, sredstva komisije in tako dalje. Poleg tega tudi nimamo pravne podlage, da bi opravili tako študijo. Glede druge zahteve v zvezi z evalvacijo predpristopnih programov ter predpristopnih finančnih instrumentov, naj povem, da smo predvideli naknadno evalvacijo po letu 2011 Za vse glavne predpristopne instrumente, vključno za fare ter prehodnim instrumentom, to pa je predvideno ob koncu leta 2011, rezultati pa bodo dostopni na spletni strani komisije. In ne nazadnje, v zvezi z vprašanjem, ki ga sproža predlog spremembe 28. Vi poznate stališče komisije, mi stojimo za uporabljenim jezikom na pogajalskem okviru. Menimo, da to predstavlja najboljši možen kompromis danes. In s tem tudi zaključujem svoj prispevek. Hvala lepa. Grazie, dottor Filori. Hvala, gospod Filori. Še zaključne pripombe, gospa Umanrojten. President. Hvala, predsednik. Hvala vsem kolegom za izražene pohvale glede tega poročila in pa bolj ali manj tudi glede kompromisnih predlogov. Naj se še enkrat na začetku dotaknem vprašanja Cipra. Pri Cipru in še posebej Richarda Howita sem prosila, da si to natančno pogleda. Tukaj sem vas prosila, da sklenemo nek kompromis, ki bi lahko zajemal vse amandmaje v zvezi s Ciprom in glede tega smo se dogovorili. Naprimer, lahko vam dam primer. Niste želeli glasovati za amandma 170 gospoda Svobode, ker je šlo to mnogo dlje od vašega lastnega amandmaja 157. In zdaj, danes, pa mi tukaj predlagate, da naj glasujemo o zadevah, ki so tako ali tako po mojem mnenju že vključene v kompromise, tega pa moram reči, da ne želim podpreti. To kot prvo. In to povem tudi gospodu Van Orden. Gospod Van Orden, me poslušate? Me poslušate, gospod Van Orden? Ja, kot vedno. Gospod Van Orden. Niste bili zadovoljni s kompromisom glede Cipra, ampak pozvala sem vas, da se odeležite sestankov na to temo. Tam vas pač nisem videla, to kot prvo. Kot drugo, kritizirate določene amandmaje, naprimer glede famaguste, ampak eden vaših kolegov me je pa prosil, da naj to vključimo v besedilo. To niso le vaši kolegi iz vaše skupine, skupine britanskih konservativcev, ampak tudi kolegi iz skupine socialistov in tudi kolegi iz moje skupine. Jaz nisem tista, ki sem si to zmislila, ampak če hočemo najti nek kompromis, potem je treba pač upoštevati konsens, neko soglasje, ki vlada na neki širši ravni. In ne moram, gospod Van Orden in ostali, sprejeti čisto, čisto vsega. In tudi svoje grške, svoje ciprske kolege sem morala prepričati, naj ne umaknejo svojih amandmajev, kljub temu, da so šli v nekaterih točkah dlje od prvotnega kompromisa. Tako da tukaj moramo razmišljati predvsem o tem, kako ta poročevalka, ki tukaj sedi pred vami, lahko zagotovi neko širše sprejemljivo besedilo glede najtežjih vprašanj, torej vprašanje Cipra in upam, da bo skupina socialistov tudi to pogledno umaknila svojo zahtevo za glasovanje o dodatnih amandmajih. To kot prvo. Kot drugo, glede uvodne izjave A. Marajke Korneljsen, si še tu? Je odšla, dobro. No, njej bi rada povedala to, da je besedilo vodne izjave A dogovor, ki izhaja izpred osmih let. Kot drugo, glede tega besedila lahko dosežemo široko soglasje v parlamentu, In zato bi vas pozvala k ponovnemu premisleku o tem, kajti naš cilj ne sme biti ta, da izražamo neke svoje občutke tukaj, ampak da damo Turčiji pozitivno, jasno, močno sporočilo. To mora biti naš cilj. To je moj cilj in upam, da bo to tudi cilj vas, skupine socialistov. Potem glede ustnega amandmaja. kolegice Flotre. Zdi se, da gospa Flotre ni zadovoljna z mojim ustnim amandmajem. Zato si ona želi nekaj, kar se meni ne zdi ravno najbolj posrečeno, kajti z njenim ustnim amandmajem naj bi predlagali, da vlada ponovno v parlament predloži zakonodajo o vojaških sodiščih. Ampak ni parlament problem, problem je ustavno sodišče. In zato jaz v svojem amandmaju pravim, da je to tako ali tako popolnoma brezpredmetno, kajti parlament je zadevo že izglasoval. In zato mislim, da to ni ravno smislen kontrargument, gospe Flotra. Če želimo zadevo izboljšati, potrebujemo ustavno reformo in to sem tudi storila s tem amandmajem. Torej, spoštovani kolegi, še enkrat skušala sem v teh kompromisnih predlogih odraziti najširši spekter stališč tega našega parlamenta. In če ne želimo nejasnosti v našem sporočilu, potem vas prosim, da se držimo kompromisnih predlogov, ki smo jih sklenili in tudi tistih, ki smo jih eh, že pred časom sklenili uspeli skleniti s pomočjo spoštovanih kolegov. Torej, razmislite o tem nocoj in eh, vedite, da bo zelo dobro došlo, če boste umaknili vse vaše predloge, ki se v tem trenutku ne nahajajo na seznamu za glasovanje. Hvala lepa, zahvaljujemo se poročevalki. Na Na kateri eh, člen poslovnika se navezujete, gospod Havet? Eh, ne, ne, ne bom se nikakor odzival, vem, da je razprava zaključena. Hvala, gospod Omenroten. Vas kot predsednika pa bi prosil, če si lahko ogledate pisno sporočilo, ki smo ga imeli. Eh, na tej podlagi smo imeli potem sestanek, na kateri smo usklajevali kompromise. Amandma 170 Hanesa Svobode je vključen v te amandmaje. Amandma 153. 2 in pa 22 in 23, pa ne. Ne gre za to, čigavo mnenje je bilo vključeno in katero ne, ampak to je to, kar smo se dogovorili na sestanku, ker smo usklajevali kompromisne dogovore. In prosim, če sekretarja to lahko preveri, kajti ta zadeva je popolnoma preverljiva v skladu z besedilom, ki smo ga obravnavali takrat. Hvala. To bomo storili, ampak to boste preverjali dvostransko, ker To je seveda lahko pomembna zadeva, ampak to lahko na bilateralni ravni sekretarjat bo preveril. V redu, prehajamo zdaj na naslednjo točko dnevnega reda. Van Orden. Post... Ja, postopkovno vprašanje, predsednik. Je v bistvu gre za vprašanje, kako se ravna oziroma kako se obravnava kompromisne amandmaje. Mislim, da se ne moramo privoščiti sistema tukaj v tem odboru, kjer nek kompromisni amandma trdi oziroma naj bi zajemal določene druge kompromisne amandmaje in se lete za to omakne se znama za glasovanje. In to se dogaja tukaj. Če niste upoštevali določenega amandmaja, potem se ne morete delati, da je ta vključen v kompromisni predlog. In zato mislim, da potrebujemo ločeno glasovanje glede tistih amandmajev, ki niso vključeni v kompromisni predlog. Vem, da so tudi drugi kolegi izpostavili to vprašanje, predsednik ampak eh, v svojem primeru lahko povem, da so to amantmaji 140, 169 in 175. To so amantmaji, ki niso vključeni v kompromisni predlog in zato mislim, da velja o njih glasovati ločeno. In tekom razprave se je izkazalo, da so tudi drugi kolegi omenjali določene druge amantmaje, ki so se znašli v podobnem položaju. Hvala. V redu, seveda razumem, da je to zelo občutljiva zadeva in torej bomo eh, ustrezno o tem razmislili. Kar pa zadeva kompromisne predloga sprememb, eh, seveda nekako zaradi teh postanejo eh, vsi ostali, ki so zajeti brezpredmetni. Če razpravljamo okrog tega, da kompromisni predlog ne zajema ustrezno in zaradi tega torej ostali predlogi niso brezpredmetni, to po mnenju kolege, ki je predlagal ta predlog spremembe, o tem bo morala odločiti predsedstvo v soglasju s poročevalko, če je to skladno ali pa ne. Seveda bomo se temu posvetili z veliko pozornosti, ampak če ne pride do sporazuma, nekdo bo moral odločati. Želite posegati, gospa Ojmen Rojten? Ja, predsednik, morda sem kakšen dan dlje že tako v tem parlamentu kot kdo drug. Kompromisni predlog zajema določeno politično stališče in če se dogovorimo glede vsebine tega amandmaja, potem, oziroma tega besedila, potem ostali amandmaji odpadejo. Pika. Kaj ti vsebina besedila, vsebina besedila, glede katerega se dogovorimo, je morda drugačna od tistega, kar vi predlagate v svojem amandmaju. In definitivno je drugačna od vašega amandmaja, kajti nekateri vaši kolegi imajo popolnoma drugačno besedilo, ki so ga predlagali iz, kolegi iz britanskih uh, konzervativcev imajo popolnoma druga, druge predloge glede Cipra kot vi. Torej, če to kompromisno besedilo predstavlja nekaj, kar je sprejemljivo, potem avtomatično vse, kar eh, je v nasprotju s tem kompromisnim predlogom, odpade. Tako da ne vem, kako naj bi zdaj eh, to kakorkoli drugače obrazložila predsednik, res ne. In eh, to piše tudi v besedilu glasuje se le, če kompromisni predlog deset pade. No in kaj ste jim narobe, gospod Van Orden? To je običajen postopek. Mislim, to, to razpravo se lahko zdaj gremo še ure in ure, ampak mislim, da nima smisla. E, če smem odgovoriti, gospod predsednik, na tej podlagi potem lahko zberemo eh, cel kup nekih eh, amandmajev eh, na ključnih in jih potem lepo črtamo iz eh, seznama za glasovanje. Vsak član ima pravico, da podaja amadma in on je tisti, ki odloča, ali je to zajeto v kompromis ali ne. Če meni, da ne, potem ne morete reči, da zadeva kar odpade, zaradi tega, ker ste vi sprejeli nek kompromis. Si. Si può dire. Chiedo, lahko rečemo, da odpade nek amadma, ki uh, ni zajet, ker morda ni skladen, recimo. Ta razprava je zelo zanimiva, ampak je ne moramo razvijati v tem trenutku. Moramo zaključiti našo sejo in sicer za naslednjo točko na dnevnem redu. Ostara, ostaja torej ta a, tema, o kateri smo ravno kar spregovorili. Če obstajajo torej še kakšne nerešene stvari v zvezi s skladnjo, s kompatibilnostjo oziroma če je ta ali on je mandma zajet v, ali pa ne v kompromisni mandma, To je treba razčistiti s uh, poročevalko in v sodelovanju seveda tudi s predsednikom, ki bo skušal biti čim bolj uravnotežen pri uh, sojenju, recimo tema gospod Van Orden. Sedaj prihajamo k naslednji točki zanesljivost oskrbe s plinom. Predajam besedo poročevalcu gospodu Sarjusu Volskiju. Molt. Hvala lepa, spoštovani predsednik. Rad bi eh, vas eh, opozoril na mnenje o zanesljivosti oskrbe s plinom. To se nanaša na poročilo odbora ITRE. Gre za mnenje, ker je bilo podanih 22 amantmajev, 40 eh, amantmajev so podali člani AFETA, sam sem pripravil 11 kompromisnih amantmajev ki so bili vsi sprejeti in skušal sem upoštevati večino tistih predlogov, ki so jih podali kolegi. Naj vas tudi spomnim na to, da je uredba o zanesljivosti oskrbe s plinom ključnega pomena, kajti gre za praktično izvajanje določil člena 176 ali zbonske pogodbe, ki govori o solidarnosti med članicami v razmerah energetske krize. To mnenje je pripravljeno na podlagi poročila iz leta 2007 o zunani energetski politiki, ki je podprla velika večina v našem parlamentu in nobeno od določil v tem mnenju. Se opračujem, gospod Sariš Volski, samo trenutek. Prosim, eh, kolegice in kolege, ki se želijo pogovarjati, da to storijo izven dvorana, prosim, in eh, prosim, da želim pritegniti vašo pozornost. Če se želite pogovarjati, prosim, da to storite izven dvorane in dovolite, da se seja nadaljuje in z ustrezno hitrostjo. Mislim, da me ne poslušajo kolegice in kolegi, če lahko kdo od eh, prisotnih v dvorani opozori eh, gospode, ki se tam pogovarjajo, da zapustijo dvorano. Hvala. Let me, let me Najlepša hvala. Torej, Gre za mnenje, ki je eh, skladno tudi s poročilom iz leta 2007, ki ga je sprejel ta parlament. Večina amandmajev, ki so bili predlagani, je bila zelo, zelo konstruktivnih, zato se vsem zahvaljujem in mislim, da gre za eh, zelo dragocen prispevek k prvotnemu osnutku. Še posebej predlogi gospoda Broga, Broka v kompromisu 3.11, eh, predlog gospod Masesko, glede člena 1, gospod Svoboda. Eh, glede eh, ključnega odstavka v kompromisu 2011, gospa Omedrojten, glede dolgoročne zanesljivosti oskrbe s plinom, eh, potem tudi gospod Landsbergis in gospod Kovačev, ki sta oba podala zelo pomembna pojasnila k amandmajem 2021. Vse to je bilo vključeno v mm, mnenje preko kompromisnih amandmajev, ki kot rečeno jih je 11. V prvem sem sprejel predlog gospe Basesku, v drugem predlog gospe Omen Rojtne in gospoda Svobode, v tretjem predlog gospoda Broka, v četrtem gospoda Kovačeva, v petem predlog gospe Basesku, v šestem gospoda Broka, v sedmem gospoda Kovačeva, v osmem gospoda Predasa, v devetem kompromisnem predlogu gospe Rjere Madurel, v desetem predlog gospoda Landsbergisa in v enajstem predloga gospodov uh, Svobode, Landsbergisa in Broka. Torej, večina podanih predlogov, ki so bili zelo dragoceni, sem eh, skušal upoštevati, zato da bi na koncu dosegli soglasno mnenje. Dobil sem tudi vrsto predlogov gospodarja Madorel, ki smo jih dobili zelo pozno, zato se jih zahvaljujem hvala za njeno kooperativnost, ampak to smo dobili šele tako pozno včeraj, torej v ponedeljek, da jih ni bilo več možno upoštevati v amedmajih, ki so bili že dokončno pripravljeni. Mislim pa, da bi ti predlogi nekako oklestili ambicioznost tega eh, mnenja prav tako določene že obstoječe zavezujoče direktive, tako da bi na tej podlagi predlagal, da se kar držimo prvotnega besedila, ki v polni meri odraža tudi poročilo iz 2007, o katerem, kot rečeno, smo glasovali že tako v našem odboru, kakor tudi v parlamentu. To bi bilo vse z moje strani v tem trenutku, predsednik. Hvala lepa. Grazie al relatore. Voljujem se poročevalcu, predam besedo gospodu Van Balinu dve minuti. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, predsednik. Vsi se spomnimo plinske krize, ki je prizadela vzhodno Evropo. To je vplivalo tudi na stabilnost eh, vzhodnih držav članic in unije kot celote in zato je zelo pomembno, da to v prihodnje preprečimo. In eh, če si pogledamo ta predlog in pa mnenje in pa kompromise, ki so bili doseženi, mislim, da je to zelo dobra kombinacija nacionalne odgovornosti in odgovornosti evropske odgovornosti, tako da bo skupina Alde glasovala za kompromisne predloge in mislim, da bomo na ta način lahko izrazili zelo, zelo trdno stališče. Gospod Šimanski, dve minuti. Hvala lepa. Kot eh, poročevalec v Senci, v odboru za gospodarstvo skupine konzervativcev, lahko povem, da je to mnenje, ki je izjemno pomembno. Zelo pomembno je, da spremljamo to mnenje, kajti sam predlog za pripravo tega mnenja izhaja iz zelo težkih razmer med Unijo in tretjimi državami. Zato mislim, da moramo zelo jasno opredeliti pristojnost in pa ulogo visokega predstavnika za zunanjo eh, politiko, prav tako eh, jasno opredelitev pristojnosti komisije, prav tako potrebujemo klauzulo o, o zanesljivi oskrbi z energenti v sporazumih s tretjimi državami. V nasprotnem primeru bo ta uredba dokaj brez zoba in ne bo v nekakršnem smislu izpolnila tudi zahtev Lizbonske pogodbe glede solidarnosti na področju oskrbe za energente in zato podpiramo predloge gospoda Jacka Sarviša Volskega. Hvala. La parola alla collega Riera Madurei. Dajem besedo gospe Rieri Madurei, izvolite. Yes, signor Presidente, bueno, quiero recordar que es la primera vez que podemos... Najlepša hvala, predsednik. To je prva priložnost, ki jo imamo za razpravo o tem poročilu tukaj v tem odboru. Mislim, da je zelo koristno, da lahko obrazložim stališče naše skupine. Ne bi šla zdaj v podrobnosti, zato bi se osredotočila zgolj na nekaj zadev, kjer se morda ne strinjamo s poročevalcem. Dvoje. Najprej pravilo o usklajevalni vlogi visokega predstavnika oziroma predstavnice in pa klauzula eh, glede tretjih držav. Tukaj moram reči, da se ne moremo strgati z eh, usklajevalno vlogo, ki ne bi jo imel visoki predstavnik oziroma predstavnica iz več razlogov. Najprej zato, ker je objektivni namen ta, da se vzpostavi notranji trg in da Evropska unija govori v en glas in mislim, da nima nobenega smisla, če ima interno odgovornost za to področje komisar za energetiko, eh, eksterno odgovornost za to pa nosi visoki predstavnik. Prav tako mislim, da je to odlična priložnost za resnično skupno energetsko politiko in zato menimo, da morajo ta vprašanja ostati v stebru skupnosti. Lizbonska pogodba prav tako eh, daje pristojnost visokemu predstavniku na teh dveh področjih in zato ne tudi, eh, tako tudi bo. Naj vas spomnim na zadnjo krizo med Rusijo in Ukrajino. Tukaj smo našli določene rešitve, eh, krizne rešitve, tudi na podlagi diplomatskega ukrepanja. Šlo pa je tudi za eh, bistven izraz solidarnosti med državami članicami, ki je pripomogel k razrešitvi te krize. Potem, kar zadeva klauzulo o tretjih državah, Evropski parlament je zagovarjal to klauzulo med pogajanji o tretjem svežnju notranjem trgu in sicer kot ukrep, ki naj bi okrepil eh, varovanje interesov skupnosti. Potem smo ugotovili, da države članice, ki so odvisne od uvoza iz Rusije, eh, vendarle so soočene z nekakšno željo potem, da naj bi eh, to vendarle ne izzvenelo kot napad na Rusijo. Pomembno je, da veljajo vsa pravila glede lastništva in prav tako je pomembno, da se tukaj zahteva, da komisija izda certifikat v primeru investicije v energetsko podjetje v tretji državi. To mislim, da dobro izraža naše eh, mnenje. Predsedujoči prekinja. Ja, vem, predsednik, samo par trenutkov mi še dajte, da spregovorim o amandmaju, ki smo ga podali včeraj. To ni nekaj novega, gre za nekakšen sintetiziran predlog, ki bi lahko morda pripomogel k kompromisnemu amandmaju. To boste zavrnili ali ne, v vsakem primeru bomo mi glasovali proti. Brok. Besedo ima gospod Brok, dve minuti, če se le da. Hvala, predsednik, zelo na kratko. V imenu skupine Evropske ljudske stranke naj povem, da bomo poročilo gospoda Saruša Gorskega in tudi kompromisne predloge podprli. E, mislim, da imamo pred seboj uravnoteženo mnenje, kar zadeva pristojnost komisije. E, menimo, da je gospa Clinton pri energetskih vprašanjih tista, ki je partnerica za dialog s tretjimi državami. Mislim, da je pomembno, da smo pri nas nekako na podobni valovni dolžini, da je tudi pri nas visoka predstavnica tista, ki je eh, pogovorni partner in sogovornik tretjim državam. Eh, in pa tako mislim, da je potrebno eh, okrepiti skupnostno metodo in konec koncev ta temelji tudi na podlagi obstoječe zakonodaje. Mislim, da je pomembno, da se držimo hm, pravila večine. Hvala lepa, gospod Sarjo Šolski, za zaključne pripombe. Hvala lepa. E, moje razumevanje tega, kar je bilo rečeno strani ključnih skupin, je, da vlada splošna podpora temu e, mnenju z eno izjemo, to je mandma 63, e, socialisti tega ne podpirajo. Tako da se vam zahvaljujem za to široko podporo. Kar zadeva mandma 63, lahko povem, da je sporočilo glede tega, kdo naj vodi to tako zelo zahtevno tematiko. Tukaj piše, da je podpredsednik komisije, podpredsednica komisije oziroma visoki predstavnik v sodelovanju z komisarji, ki pokrivajo ustrezne portfelje. In to je komisar za energetiko. Tako da to je popolnoma v skladu s tem, kar smo zapisali že leta 2007. In to tudi jasno povdarja potrebo po komunitarizaciji te politike in obenem, in to je bilo tudi prepričanje našega odbora, gre tukaj za vprašanje zunanje politike. Ne gre zgolj za vprašanje energetske politike, temveč gre tudi, in to je sporočilo tega odbora, tudi za zunanje politično vprašanje. Tudi odbor ITRE je podprl to stališče, tako da tukaj tega tukaj res ne morem popustiti. E, druga stvar pa, glede klauzule o tretjih državah. V direktivi nimamo klauzule o tretjih državah, ampak v bistvu gre tukaj za kaj? Gre za to, da se nadzira e, dotok evropskih investicij in zato, da mora to biti v skladu z evropsko zakonodajo. Vse to je popolnoma spremljivo, tako da tukaj ne vidim nobenega problema in res ne razumem, zakaj naj se glede tega ne bi strinjali. Uh, Tako da kljub razhajanjem glede amadmaja 63, mislim, da lahko jutri brez težav glasujemo. Hvala. V redu, hvala lepa. Mislim, da lahko rečemo, da je s tem zaključena današnja seja, smo izčrpali današnji dnevni red, zaključujemo torej sejo in nadaljujemo s razširjenim predsedstvom in damo na voljo nekaj časa tistim, ki ne sodelujejo pri naslednji seji. Hvala lepa in se vidimo naslednje jutro.